Kolegice in kolegi, bi začeli današnje popodansko srečanje. Kot vidite, je dnevni red kar natrpan, kar pomeni, da se bomo morali držati predvidenega časa. E, zlasti poročilo Serakijani bomo dali eh, precej časa, tako da bo vsak lahko povedal svoje mnenje, ampak prosim, bodite disciplinirani in držite se predvidenega časa. Prosim vas tudi, spoštovane članice in člani parlamenta, da dovolj zgodaj poveste, eh, če želite čas za govor, tako da bom lahko naredil seznam in da bom lahko razdelil eh, čas, ki nam je na voljo na Eh, število eh, govornikov. In s to prošnjo takoj začenjam obravnavo eh, poročilo gospe Sarakjani o enotnem evropskem železniškem območju. To je osnutek poročila. Rekli so mi, debi, da ni nič občutljivega, ampak ne vem. Torej, gospa Sarakjani, imate besedo. Hvala, predsednik. Najprej naj se vam zahvalim, naj se zahvalim za upravljeno delo in za sodelovanje vsem poročevalcem v senci, vsem kolegom in tudi gospodu Katoju in gospodu Dita, torej sekretarjata odbora Tran. Zahvaljujem se jim za pomembno opravljeno delo. Mislim, da gre za izredno koristno delo tudi. Uh, Namen prenovitve je to, da ustvarimo nek enotni evropski model, katerega namen je, da eh, zastavimo uh, jasna pravila, ki naj privedejo do evropskega enotnega železniškega območja, zato da presežimo in uh, da odpravimo vse kritične točke, ki izhajajo iz izvajanja prvega uh, železniškega svežnja. Dejansko gre za prenovitev prvega svežnja, prvega železniškega paketa. Namen je ne to, da izberemo izberemo enega od obstoječih modelov, ampak da skušamo ustvariti nek tretji model, ki ga lahko upravljajo vse države članice, zato da pridemo do ključnega cilja enotnega trga in tudi do pomembnega cilja Eh, nizkoogličnega prevoznega sistema, zato da se odzivamo na eh, obveznosti, ki jih je prevzela komisija in sicer da uloži v zaležniški sistem, zato da postane konkurenčen v primerjavi z drugimi prevoznimi evropskimi sistemi. Eh, pomembni vidiki železniške politike dan danes se lahko obnovijo v petih točkah in sicer financiranje, vloga regulatorja, potem razvezanje svežnja, torej torej ločevanje med upravljavcem infrastrukture in prevoznikom in pa te harmonizacija in tehnična ureditev. Ehm, vseh teh vidikov ne, obde, ne obdelujemo v tej prenovitvi, v njej namreč se lotimo vprašanja financiranja železnic in vprašanja regulatorja in odločila sem se, da se lotim tudi vprašanja ločitve eh, ali unbundlinga. Dejansko eh, liberalizacija bo predmet razprave šele leta 2012 na podlagi tega, kar nam je povedal komisar v svojem sporočilu glede na to, da govorimo o železniškem trgu, ki je že liberaliziran, kar zadeva to v letu 2007 in tudi kar zadeva mednarodni potniški promet od januarja 2010. Prepričana sem, da potrebujemo v železniškem sistemu pravila, ki naj zadevajo vseh pet vidikov, ki jih sicer ne ob, ob, obdelamo vseh v prenovitvi, ampak seveda m, regulator distributor ne, ne more sam zagotoviti nediskriminatorni dostop do trga, tako kot tudi mislim, da liberaliziran sistem brez ločevanja med upravljavcem in prevoznik bo ostal diskriminatorni sistem. In tudi mislim, da sistem brez unbundlinga in brez liberalizacije ne bo eh, deloval tako, kot ne bo deloval sistem, ki ne razpolaga z lastnimi sredstvi na pregleden način. Potrebno bo tudi poseči tudi na področje tehnične harmonizacije, kajti drugače drugače ne bo mogoče razviti tehnične, eh, železniškega prometa. Zato sem se lotila v svojem poročilu vprašanja bandlinga, financiranja in regulatorjev ob upoštevanju tudi prihodnih razprav, ki se bodo razvijale v odboru za promet Evropskega parlamenta. Naj se lotim ene od najpomembnejših točk prenovitve, to je uloga regulatorja. Tukaj gre torej za predloge sprememb od 73 do 88 podpiram pristop komisije, da se poveča neodvisnost in pristojnosti nacionalnega regulatorja. E, učinkovit regulator na nacionalni ravni mora biti sposoben doseči ustrezno stopnjo uskladitve z ostalimi nacionalnimi regulatorji, zato da se lahko uporablja kot instrument nadzora izvrševanja pravil na eh, železniškem področju. Ehm, zato so bili vloženi predlogi spremem, zato da bi bili predpisi na tem področju preglednejši, zato da bi okrepili pristojnosti regulatorja. Če eh, si ogledamo recimo eh, predlog spremembe 75 v zvezi z licencami oziroma v zvezi z organizacijsko sposobnostjo, predlog spremembe 73, v teh sem skušala pojasniti tudi eh, postopek odločanja, sicer v predlogu spremembe 80. Potrebno bi bilo ukrepiti tudi evropsko dimenzijo nadzora strani regulatorjev in nekateri predlogi sprememb dejansko zadevajo ravno vzpostavitev neke evropskega omrežja regulatorjev, ki naj bi bila potem podlaga za tako imenovanega enotnega evropskega regulatornega organa. Glede na to, da je to direktiva, in ne moremo predvideti eh, eh, tega v prenovitvi, to, da v predlogu spremembe 88 sem minila, da je primerno po soošenju s kolegi, da vključimo eh, obveznost za komisijo, da ustvari ulogo Evropskega regulatornega organa, ampak naknadno. Druga pomembna točka, ki smo se je lotili v prenovitvi, je vprašanje naložbe oziroma financiranje in stroškov. Eh, dejstvo je, da prihaja do zelo omejenih naložb v železniški sistem in to je eden od najhujših problemov, kar zadeva razvoj, eh, predvsem infrastruktur. Komisija se je angažirala, da bo eh, spodbudila evropski železniški trg in sicer zato, da postane bolj konkurenčen v primerjavi z drugimi prevoznimi sistemi. Eh, skozi čas so številne države članice zanemarile financiranje infrastruktur in so dajale prednost financiranju cestne infrastrukture. Torej, zaradi tega podpiram predlog komisije in sicer, da bi eh, večletna pogodba postala standardni postopek za to, da se formalizira financiranje strani držav članic in v ta namen sem menila, da je primirno, da podaljšamo trajanje pogodbe od petih let, kot je predvidela komisija, na sedem let, zato da se izboljša eh, tudi eh, načrtovanje na tem področju kar zadeva stroške infrastruktur eh, in sicer na podlagi hrupa in učinkovitosti vlakov, mislim, da eh, internalizacija zunanjih stroškov je treba izkladiti z drugimi vrstami prometa, da bi oblikovali pravične konkurenčne pogoje. In zato v zvezi s tem sem predlagala, da bi eh, povezali železniški promet z cestnim prometom in da bi uvedli sistem bonusom kot naložbene spodbude, torej sistem bonusom, ki naj podpira modernizacijo eh, starih infrastruktur oziroma starih eh, vlakov. to ne bi smelo uh, predstavljati dodatnih finančnih obremenitev za infrastrukture, kot predvideva predlog spremembe 62. Predlagali smo tudi uvedbo sistema bonusov in malusov za spodbujanje uporabe eh, vlakov, ki razpolagajo z napravami ETCS. In uh, s tem se ne bi sicer zmanjšali tudi uh, priliv za, uh, um, za upravljavce infrastruktur, kajti to bi se izravnalo z višjimi uporabninami za vlake brez ETCS-a. To je v predlogu spremembe 66. Potrebno bi morali spodbuditi predvsem uh, vlake, ki razpolagajo z ETCS-om, to je v predlogi spremembe 100. 57. Kar zadeva delegirane eh, akte, po mnenju komisije 9 od 12 prilog predloga se lahko spremeni z delegiranimi akti. Po številnimi posvetovanji sem eh, se odločila da a, eh, izrazim zaskrbljenost, kaj ti menimo, da to bi morda lahko preveč vplivalo na a, besedilo osnutka direktive. In zato sem spremenila in sem uložila a, predloge sprememb s katerimi želim doseči to, da se eh, določeni vidiki eh, obravnavajo eh, z rednim zakonodajnim postopkom. In tukaj mislim na priloge od 2 do 8. um, številni predlogi sprememb upoštevajo tudi spremembe, do katerih je prišlo z Lizbonsko pogodbo v zvezi z delegiranimi akti. Obstaja tudi nekoliko bolj sporno vprašanje, sicer v zvezi z določbami, ki eh, zadevajo ločevanje med infrastrukturo in prevoznikom. Predvsem tukaj govorimo o predlogih spremembo 17 do 28. In uh, mislim, da um, te določbe morajo biti vključene v prenovitev. Zaradi tega sem predvidela ločitev uh, v okviru železniškega sistema in sicer z um, lasnega zornega kota, mislim, da je to potreben korak za to, da lahko potem leta 2012 začnemo govoriti o liberalizaciji in odpiranju trga. Mislim, da za to, da pridemo do tega cilja odpiranja trga, model ločevanja lahko zagotovi nek um, vzpostavitev sistema, ki bi sicer drugače spodbudil oziroma pomagal samo močnemu prevozniku, ki že prevladuje na trgu in ki ima tako popoln nadzor nad infrastrukturami. Na tak način se onemogoči vstopanje na trg novim prevoznikom, predvsem strani sosednjih držav in to lahko negativno vpliva na konkurenco. S tem, da se omejuje po mojem mnenju tudi rast trga in spodbujanja razvoj čezmejnih eh, poslov. Seveda je treba pri vsem upoštevati, da se že nahajamo v fazi liberalizacije tovornega železniškega premovoza in mednarodnega potniškega prevoza. Ne smemo čakati do popolnega odprtja nacionalnih trgov in mislim, da eh, določbe, ki so zajete v prenovitvi, lahko prispevajo k odpiranju trga trga. Zato sem predlagala vrsto predpisov, ki v sedmem členu eh, pojas, pojasnjujo boljše, določajo odnose med upravljavcem infrastrukture in prevoznikom, kar zadeva pristojnosti, dolžnosti in pravice. Obstaja prehodno obdobje in eh, v tem prehodnem obdobju eh, se, se predvidi cela vrsta predpisov ki naj uh, zagotovijo um, mobilnost, uh, kar zadeva socialne klauzule, kar zadeva tudi pogoje, uh, predvsem za varnost. Naj opozorim se še na neko pomembno, drugo pomembno delitev in uh, sicer v zvezi s tako imenovanimi bistvenimi storitvami. Tudi tukaj diskriminacija, kar zadeva dostopanje do trga, uh, do tega lahko pride uh, recimo uh, z ozirom na vzdrževanje vlakov dejansko komisija predlaga ločevanje teh storitev od uh, konkretnega upravljanja infrastruktur, zato da se spodbudi, spodbudi vstopanje na trg novih ponudnikov. Podpiram stališče komisije, čež da uh, dejansko ponudniki drugih storitev bi lahko uh, predstavljali tudi kanal za uh, dejansko zagotavljanje uh, strank vsem prevoznikom, ki se poslužujejo določene infrastrukture. Imamo torej celo vrsto predlogov sprememb, katerih namen je eh, pojasnevanje izpiljenje predloga komisije. To so glavne točke tega poročila. Na voljo sem vam za morebitne vprašanje pojasnile. Sedela bom zanimanjem razpravi. Hvala. Much, Mrs... Najlepša hvala. Gospa Sarakjani, dovolite mi, da na hitro pogledam seznam govornikov, ki ga imam sedaj pred seboj. Tu, sta, uh, tu so seveda vsi uh, poročevalci v senci. Potem imam gospod uh, Imre Sasa, gospod Rikej. Sada, Mr. Balsatis, Mr. Mančkovič, Mr. Bač, Mr. Kančun, Mrs. Uh, Mr. Groš, Mrs. Meissner. Mr. Sturts. If there's any. Well, Mr. Al Kadrawi. Have I got everybody? Sem vse naštel? Ja, sem zapisal vas tam zadaj. Seznam sestavljam pač po vrstni redi, po vrstnem redu. Še kdo? Je še kdo, ki ga nisem omenil? Se, sedaj spregovorite ali zavedno omoknite? Kaj ti, sedaj bom začel malo deliti čas, ki nam je na razpolago, tako da bo vsak dobil svoj delež. Pet minut za poročevalce v senci, tri minute za ostale. Je to v redu? Pet minut, gospod Kun. E. Danke, Herr Präsident. Za ELS. Herzlichen Dank auch an Frau Seracan. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Želim se gospe Saračani zahvaliti, kajti zelo se je trudila. Eh, v vsakem trenutku je imela eh, postopek posvetovanja odprt in eh, organizirala vse potrebne sestanke in vedno je bila tudi na voljo. Mislim, da je to zelo zapletena tema in da je zato takšen način dela bil primeren. Ko je eh, bil sprejet prvi sveža za železniški promet, smo se spraševali, zakaj ni bil uspešnejši potem, ko je začel veljati. In to je zelo pomembno vprašanje. Zakaj smo želeli oziroma zakaj države članice niso preusmirile več potniškega in tovornega prometa na železnice, zlasti v primeru čezmejnega prometa. Zakaj so se države članice temu upirale? Če človek posluša razprave v svetu, ima občutek, da gre za paralelni svet. In eh, seveda smo iskali kompromisne rešitve, vendar pa to, kar je pomembno, je doseči večino tako, eh, in to veliko večino, tako da bomo imeli dovolj močno pozicijo vizavi svetu. Moramo povečati interoperabilnost in odpraviti uvire. V zadnjih tednih smo imeli kar precej eh, razprav, panelnih razprav v okviru eh, postopka posvetovanja in vedno znova smo se spraševali, kje so tisti veliki koraki k večji liberalizaciji. E, upravljanje in e, prevozna dimenzija sta bili ločeni, vendar pa se sprašujemo, ali nam bo uspelo liberalizacijo dokončati. Nekaj razlik je bilo tudi med eh, skupinami. Eh, seveda je določena konkurenca dobra, ampak eh, transparentnost je bistvenega pomena. Zato moramo točno vedeti, kaj pomeni upravljanje infrastrukture, tirov, signalov, postaj, kako se potem izračunavajo stroški. Tudi izračun stroškov mora biti pregleden, tako da bodo lahko vsi uh, Eh, potencialni ekonomski subjekti imeli ista pravila in iste pogoje. To potrebujemo samostojno regulativno telo, to pomeni ustrezno strukturo, tako da bo konkurenca za vse enaka ta regulativni eh, organ bo moral imeti ustrezna znanja in veščine. Moral bo zna, znati eh, potrjevati oziroma zavračati določene stroške. Zato je zelo, zelo pomembno, da se zagotovi ustrezna preglednost. Če se nekoliko pogledamo omrežja, vidimo, da so na njih prisotni eh, zgodovinski eh, prevozniki, torej tisti, ki so tam že dolgo časa in moramo si pogledati, kakšni so finančni eh, tokovi med obema elementoma železniškega prometa. In eh, če bodo ti eh, tokovi transparentni, bomo imeli tudi dobre rezultate. Potem še eno pomembno vprašanje, o katerem smo veliko razpravljali. To je pa infrastruktura za storitve. Moramo povedati, ali smo za ali proti eh, unbundlingu, ali smo za privatizacijo ali nismo za privatizacijo. Vsi vemo, da so to pomembne razprave, vendar pa niso to najpomembnejše eh, razprave. Pomembno je vedeti, kako bomo odprli eh, trge. In tu eh, imajo eh, službe eh, pomembno vlogo. Moramo najti tak model, ki bo deloval. Potem interoperabilnost. O tem sem že malo govoril. Mislim, da eh, smo našli dober model, mislim, da bomo lahko predlagali dobre kompromise, ki bodo spodbudili tako liberalizacijo kot konkurenco, kar bo zagotovilo neomejen prevoz eh, potnikov iz enega konca Evrope v drugega, iz Varšave do, do eh, Barcelone. Hvala lepa, gospod Kun. Nekoliko več, ampak še vedno sprejemljivo. Gospod Tremolsa. Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti poročevalki za dobro upravljeno delo. Eh, zahvaljujem se celotnemu timu, zlasti pa se zahvaljujem svoji ekipi, svojemu svetovalcu in asistentu za vse delo. Najprej vprašanje razrezovanja oziroma unbundling. V tej fazi skupina ALDE ni naklonjena unbundlingu, vsaj ne eh, takemu, kot je predvideno v eh, direktivi. Eh, Mislimo, da ni prave korelizacije med konkurenco in organizacijsko strukturo. Če bomo se zdaj zahtevali ločevanje, se lahko zgodi, da bodo stroški izrasli, učinkovitost pa padla. In zato počakajmo na eh, sodbo Evropskega sodišča. Lahko bi vključili uvodno izjavo, kjer bi napisali, da čakamo na sodbo sodišča Evropske unije vendar pa smo pripravljeni še vedno razpravljati o tem, kako izboljšati neodvisnost upravljavcev infrastrukture. Recimo, član upravnega sveta holdinga ne bi smel biti član upravnega odbora tiste entitete, ki so zaupane bistvene e, funkcije. E, čakam predloge kolegov v zvezi s tem, kar pa zadeva odprtost trga. Eh, Želeli bi vključiti nekaj predlogov, da bi odprli eh, domači eh, trg za potnike, izključujoč PSO. Prav tako predlagamo, da v amandmaju 9 dodamo, da bi oddelek za regulativo Evropske komisije moral spremljati, kaj se dogaja na trgu. Tak oddelek bi moral biti ustanovljen ali v generalni direktoratu MUF ali konkurenca in idealno bi bilo, če bi bilo med obema in to predlagamo z 18. Eh, predlogom spremembe. Ta oddelek Evropske komisije bi moral posredovati samo v primerih, ko nacionalni regulativni organ ne posreduje zaradi eh, konflikta interesov. Eh, močnejše kot je regulativno telo, odprtejši je trg. In v Evropski uniji pa eh, obstajajo razlike eh, v moči regulativnih organov, kar zadeva njihov eh, neodvisnost, zaposlene in tako naprej. In zato bi morali imeti zahtevo, ki bi jo določil regulativni oddelek Evropske komisije in sicer bi določali neposredno povezavo med opremljenosti nacionalnih organov, regulativnih organov in pa potrebami. In na koncu predlagam, da ka členoma 56 eh, in 57 dodame, da tisti nacionalni regulativni organi, ki ne bodo spoštovali svojih mandatov in rokov, eh, morajo, eh, morajo priti pod stroge oči Evropske komisije. V 55. predlogu spremembe pišemo, da nismo za maksimalne meje, želimo, da bi nacionalni parlamenti eh, bili preimenovani v tem tekstu v pristojne eh, parlamente. Torej, eh, potem je tu predlog spremembe 88 gre za regulatorni organ, tu bi morali biti bolj ambiciozni. Komisija bi morala do leta 2012 že predložiti predlog v zvezi s tem. Potem še nekaj. E, naslednje leto bo prišlo do revizije Evropske agencije za železnico in tu bi e, želeli, da komisija da predlog, kako bolj odprti domače potniške e, promete. Eh, želimo, da se to vključi. Ker pa zadeva minimal na raven storitev, ki mora biti zagotovljena v času uh, eh, stavk. Torej želimo, da eh, se besedilo preoblikuje tako, da stavka v eni državi ne bi uvirala promena posod. Potem 118 in 100, Torej, tu ne želimo, da se pokojnine in eh, vrtci vključujejo kot eh, neposredni stroški. To bi škodilo konkurenčnosti. Kar pa zadeva, eh, tržne segmente, to je amandma 121. Tu nismo zato, da se črta predlog komisije. Pri, priznavamo, da vsi segmenti trga niso relevantni za vse države članice, vseeno potrebujemo minimalno raven eh, transparentnosti in koordinacije za prevoznike na evropski ravni. Regulatorni organ bi lahko interveniral ex post samo v tistih primerjih, ko pride do konfliktov in pritožb. In na koncu, člen 66, ki se nanaša na prenos eh, prenovljene direktive kolikor eh, vem, bo svet potreboval dve leti, da se bo ta direktiva začela izvajati. Nekatere države članice zahtevajo tri do pet let. To je nespremljivo. Mislim, da bi parlament moral zahtevati samo eno leto. Hvala. Hvala lepa. Gospod Kramer, pet minut. Najlepša hvala za poročilo. E, to je sedaj dosti konkretnejša razprava, kot smo jih imeli zadnjič, ampak v eni točki smo e, razočarani. Seveda želimo vsi enotni železniški prostor v Evropi, e, vendar pa imamo še vedno probleme z neenakimi tiri. Želim, želimo si nediskriminatorne pogoje, mislim, da se o tem vsi strinjamo. Ampak ne gre več toliko za to, ali Eh, so eh, ti različni elementi razvezani oziroma ločeni ali ne. V nekaterih državah je prišlo do ločevanja, v drugih pa ne. Želimo odprta omrežja eh, in želimo, da se spoštujejo pogoje vseh. V svojem poročilu veliko govorite o ločevanju in vemo, da to ni glavna stvar v vsaki državi. Mi sicer lahko prisilimo državo, da loči različne dele železniškega prometa, pa se vseeno nič ne izboljša. Mislim, da bi morali ločevati sicer eh, tire in pa prevoznike, ampak to ni glavni kriterij. Regulatorni organ, kot smo rekli že zadnjič, je odločilnega pomena. Tiste države, ki imajo močno, neodvisno, podarjam, neodvisno regulatorno telo, odprte mreže, tam se lahko odločitve sprejemajo hitreje. In lahko razumem, da bo čez eh, štiri tedne sprejeta odločitev v vsakem primeru. Načeloma bi sicer lahko eh, čakali zavedno, ampak v nekaterih državah lahko odločitev sprejmejo že po dveh mesecih, ampak eh, Treba je zagotoviti, da se vprašalnik dobro izpolni. V nekaterih državah eh, je bilo treba dva leta. In eh, to so stvari, ki jih je treba spremeniti. Rekel bi torej, da je treba sprejeti odločitev po štirih tednih in treba je videti, ali je zavrnitev eh, opravičena ali ne zavrnitve bodo problem, če pozitivni odgovori ne, zato je treba videti, zakaj je določena prijava bila zavrnjena. Če podjetje ne bo dobilo odgovora v e, roku dveh let, potem ne bo moglo kaj dosti narediti. Regulatorni organ je torej odločilni ta, eh, in zato se moramo boriti za to, da bo dejansko začel e, delovati. Potem preglednost, transparentnost. To je zelo pomembno. Eh, kakšne so finančni tokovi, kam naj se investira. Jasno, da je treba denar investirati tja, eh, kamor je to potrebno, zato potrebujemo enake in pravične pogoje za vse. Recimo, žadnje sem že rekel, da so v Berlino cene dvakrat više kot pa v Frankfurtu ali v kakem drugem mestu. To je nemogoče. Torej, tu moramo točno vedeti, zakaj gre in potrebujemo fiksne eh, cene. Potem infrastruktura. Infrastruktura je pomembna, treba je zagotoviti uporabo lete, kajti to so stvari, ki obstajajo zelo dolgo časa. In dobro je tudi, da upoštevamo hrup. V svojem poročilu eh, gre se nekoliko dlje kot pa komisija. Vi govorite o pet odstotnem zmanjšanju hrupa. Pravite, da to ni eh, še vedno dovolj za eh, zmanjšanje hrupa, ki ga oddajajo vlaki. Sedaj se lahko sprašujemo, ali je ta sistem realen. Kajte, tu so tudi frekvence eh, mobilne telefonije in treba je eh, rešiti probleme na tem področju. Če bodo vsi prevozniki govorili o tem, potem mora to eh, sprejeti tudi komisija. Odločitve morajo biti sprejete hitro, ne moremo stvari odlačati kar v nedogled. Seveda je treba veliko narediti, eh, časa pa ni. Zakaj imamo tukaj omejitev 100 milijonov? Če eh, so potrebne večje investicije, kaj pa potem? Mislim, da potrebujemo minimalno raven, ne pa maksimalne. Tega ne razumem, zakaj imamo to plafoniramo. In uh, moramo narediti vse, da bomo imeli enotno mreže, ki ga bodo lahko vsi uporabljali in ki bo v interesu potnikov in uporabnikov. Hvala lepa, to moramo narediti v Evropi, zato potrebujemo zelo močen organ regulative. Gospod Zidar, pet minut. Um, paldies, priekšsēdētāj kungs, es arī gribētu sākt ar, ar to, ka es gribētu izteikt paldies Rečānī kundzei. Hvala, tudi sam se želim zahvaliti eh, poročevalki za eh, težko delo. kot drugi kolegi. Tudi jaz eh, mislim, da je pokri tih v poročilu veliko pomembnih stvari. Kar zadeva zavarovanje, predlog spremembe 55, tu predlagate minimalne in maksimalne zneske. 10 milijonov na nesrečo, Eh, to, kar predlagate, ne bo primerno za vse situacije. Eh, če, je, če gre za talis, je to ena stvar. Če imate pa. Če pa gre za eh, majhen eh, vlak v Latviji, potem pa to neke druge. Potem imamo člen na 31 do 32, Eh, to je izračun eh, za infrastrukturo. Eh, če imamo recimo baljske države in finsko, potem morajo te države imeti enake širine Rus, enake širine tirov. Sedaj so zaradi različne širine težave v prometu z Rusijo. Eh, določene stvari moramo vse eno eh, povdariti kot pomembne in eh, potem so tu še načela financiranja in mislim, da moramo, to inf, da moramo poenostaviti izračun stroško za infrastrukturo. Potem načela zmanjšati, stroške morajo biti take, da se jih da prenesti. In ne smemo omejevati eh, investicij. Na vsak način se strinjam s tem, da moramo eh, eh, okrepiti možnosti za vse države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 Vendar pa nisem prepričan, da bi bilo pametno ustanavljati eno novo agencijo od nič. Potem člen 14.2. Mogoče bi tu, eh, je, tu, tu mogoče treba kaj. popraviti. Regulatorne organe bi morali biti odgovorni samo za eh, poslovna vprašanja v določenih sektorjih. Eh, po našem mnenju gre eh, ta določba predaleč. Danes lahko povem le to, da je poročevalka opravila dobro delo, poskušala je doseči tudi določene kompromise. Anbandlih ni predaleč Eh, potrebno zahtevati 100 odstotno v vseh situacijah, tu je treba najti kompromise in želim vam vse dobro. Kdo je pa to zdaj? E Gospa Wills. No, tudi sama se želim zahvaliti poročevalki. Človek dobi občutek, da v zadnjih letih ni bilo dovolj privatizacije in deregulacije na področju železniškega prometa. Sama se ne strinjam z vašim poročilom. 3. marca je bil hearing. Na tem hearingu so sodelovali strokovnjaki in specialisti železniškega prometa in izkazalo se je, da sta privatizacija in deregulacija prispevala k slabši situaciji železniškega prometa v Evropi. Na švedskem pa so bili kar hudi problemi zaradi tega, tudi veliko nesreč, tudi v Varežo, v Italijo, v Združenem kraljestvu, v Nemčiji je prišlo do železniške nesreče. V obrazložitve ne memorandumu poročevalke pogrešam nekaj elementov. Tu ni omenjen pomemben element predloga Evropske komisije, ki se nanaša na minimalno raven storitev v primeru eh, stavke. Ta element predstavlja določen problem za eh, zaposlene na železnici. Kot poročevalka se niste ukvarjali s, eh, dosti s tem vprašanjem, samo v predlogu spremembe 117. Mislim, da je treba iz direktive posem črtati minimalne storitve v primeru stavke. Kar pa zadeva člen 13. Kot poročevalka pravite, kaj mora narediti komisija. Mislim, da to ni prav in da to ni odgovorno. To, kar je predlagano, se nanaša na segmentacijo določenih zdravih trgov. Torej in taka segmentacija bi eh, potegnila za sabo spiralo eh, podpogodbeneškega dela. Torej, tu je celo področje eh, delovnega prava in pa pravic, Eh, ljudi, ki delajo v tem sektorju. Kar pa zadeva delegirane akte, tu ne poveste jasno, kakšno je vaše stališče. Kar zadeva eh, našo skupino, mi zavračamo delegirane akte v trenutni obliki. Delegirani akti, kot so predlagani v tem primeru, se nanašajo na ključne elemente in gredo predaleč. Delegiranje predstavlja politični problem in tudi problem demokracije, parlamentarni nadzor, potem eh, ocenjevanje interesov se strani zakonodajstva je omejeno, eh, pomembne eh, odločitve, bi morale biti v rokah sveta in parlamenta. Imam še predvsej eh, stvari zapovedati, ampak nimam časa. Hvala lepa, gospa Wills. Naslednji. Naslednji govornik za tri minute, gospod Imbras. Eh, Hvala lepa, predsednik podpiramo načelno liberalizacijo železniške panoge, ampak bi želel pritegniti vašo pozornost na nekatero, nekatere specifične vidike, ki zadevajo Litvo. In sicer potrebna je upoštevati tudi metirno širino, ki je v Litvi ši, večja v primerjavi z ostalimi evropskimi državami. Zato je zelo težko povezati naše železniško omrežje z evropskim. 75 odstotkov celotnega obsega železniškega prometa gre za um, odpade na tovorni promet iz tretjih držav, zato ne bi bilo pametno uporabiti uh, uporabnin tem uh, ponudnikom iz tretjih držav, kajti drugače ne bi uspeli pokriti vseh stroškov lokalnih upravljavcev infrastruktur in ne, sme, ne bi smeli pokriti samo 35 odstotkov vseh stroškov a, a, upravljanja za infrastrukturo, tako kot je zapisano v predlogu. Torej, litvanska vlada bi potem morala pokrivati preostali, preostali delež stroškov. Stroški za infrastrukture bi morali biti določeni sicer tako, da se upoštevajo celotni stroški za uh, prevoznike in tretje države seveda ne bodo subvencionirale uh, prevoza tovora skozi, skozi litvansko ozemlje. Zaradi tega predlagam, da v členu 31. tretji del oziroma uh, 32. Eh, prvi del, bi morali navesti besedilo, kjer bi pisalo, da uh, s, s, um, zaračunjavanje stroškov uh, mora upoštevati tudi stroške, ki izhajajo iz različnih metirnih štirin. Hvala lepa, gospod Groš, tri minute, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Želel bi se lotiti današnje razprave na bolj celovit način. Eh, poročevalec v senci se je že lotil številnih eh, vidikov zelo podrobno. To, da današnja razprava je vsekakor izredno zanimiva in mislim, da glavne, glavni temi sta dve. In sicer eh, temi, pri katerih se je, oziroma s katerima se je v preteklosti svet že izrazil. Dejansko je videti, kot da obstajajo določeni zadržki pri uresničevanju tega, kar je bilo že sklenjeno na evropski ravni. V zadnjem letu oziroma v zadnjih mesecih smo sklenili, da mora železniški sistem imeti neko srednjo vlogo v Evropi. Tisti, ki nasprotujejo, so tisti, ki nočejo izboljšati infrastruktur, ki nasprotujejo vsakršni izboljšavi te infrastrukture. In pa a, eh, gre tudi za tiste, ki nočejo spreminjati že obstoječih predpisov. Jaz pa mislim, da obstajajo določene razlike med velikimi in malimi državami. In potrebno je razpravo navezati tudi na vprašanje ponujanja storitev. Mislim, da je to ključno vprašanje v številnih državah dejansko. Eh, železnica v resnici ni udeležena eh, v konkurenci in torej eh, je različni predpisi z konkurenčnega področja ne zadevajo in to privede do vrste konfliktov. Nedvomno je to problem, ki ga moramo rešiti. In ne smemo samo zaščititi tega, kar že eh, obstaja v državah članicah, ampak moramo uvesti jasne predpise. Potem je govor tudi o sredstvih, o financiranju. Tukaj gre za velike količine denarja, ki se, prili, ki, do, ki se eh, zlivajo to, v to panogo, ampak ta denar mora služiti tistim, ki ponujajo eh, druge storitve, nove storitve. Imamo eh, v mnogih državah članicah ponudnike storitev, ki niso uh, vezani z uh, železniškim prometom. To pa je vseeno pomembno, kajti moramo zagotoviti čim večjo in veliko večjo preglednost od tega, kar jo uh, zagotavljamo trenutno, kajti tukaj gre za javna sredstva. O tem se pogovarjamo. Moramo jasno vedeti, uh, kam se stekajo ta sredstva in moramo vedeti, da potem se ne stekajo nekam čisto drugam. Zaradi tega potrebujemo večjo jasnost. Zato mislim, da regulator mora odigrati res ključno in bistveno vlogo v tej razpravi. Regulator prav gotovo ne sme razpolagati z absolutnimi pristojnostmi, ampak mora imeti jasno zastavljene eh, naloge, mora imeti neko nadzorno vlogo, prav gotovo nima politične vloge. Regulator ne sme sprejemati odločitev ali jih ocenjevati, eh, ampak mora preveriti, da pride do korektnega izvajanja pravil in postopkov in to je po mojem najprimernejši pristop. Če eh, se želimo resno lotiti tega vprašanja, zato da bomo jutri eh, v, jutri, v prihodnosti imeli evropskega regulatorja, potem se moramo lotiti že danes tega, moramo že pripravljati teren, moramo storiti prve korake, zato da bomo imeli v prihodnosti evropskega regulatorja. Eh, po drugi strani je pomembno biti uspešni tudi na tem področju, ampak danes moramo pripraviti, pripraviti tla za to, da v prihodnje bo evropski regulator lahko aktiven in bo lahko deloval v najboljših pogojih. Hvala. Hvala lepa, gospod Groš, gospod eh, Elkadravi. Tri minute, izvolite. Hvala lepa, eh, predsednik. Zahvaljujem se poročevalki za upravljeno delo. Veliko eh, strokovnega znanja je bilo uloženega v to poročilo. In vsekakor moramo razpolagati z bolj trajnostnim sistemom tudi na področju železnic. Eh, tukaj treba tudi uporevašti tehnično interoperabilnost. O tem smo posvetili veliko pozornosti. Potem imamo vprašanje financiranja storitev in infrastrukture seveda moramo se osredotočiti na in bolje doreči trenutno obstoječo zakonodajo in razprava o liberalizaciji se še ni začela, to bo potekalo v prihodnje, kar je bistveno v tem trenutku, je, da dejansko predpisi eh, so, se iz, naj se izvajajo, da organi lahko posegajo. Zato podpiram stališče poročevalke, češ da minimalna prag bi moral biti vsaj nek evropski sistem, neko evropsko omrežje. Morda bi lahko stopili še nekoliko dlje in bi poskusili ugotoviti, ali ne bi lahko že zdaj sprožili pobudo za vzpostavitev nekega evropskega regulatornega organa, zato da bi vsaj nadzoroval te skupne vlakovne poti moram priznati, da kot skupina SD nimamo, nismo še zauzeli dokončnega stališča, vsekakor jemljemo na znanje predlog poročevalcev, obstajajo sicer tudi drugačna stališča in o tem bomo razmislili zelo mirno in preudarno, ampak seveda predvsem želimo priti do ustreznega, poštenega, učinkovitega trga z pošteno konkurenco, zato da bomo lahko v prihodnje računili na razvoj železniške tehnološke panoge. Vemo, da obstajajo določeni sistemi, kjer razvezovanje eh, dejansko ni privedlo do željenih rezultatov. To, kar eh, je treba doseči, je to, da trg deluje ne glede na razvezovanje ali ne. In zato je treba jasno zastaviti finančne tokove eh, in sicer na pregleden način. Na to se je treba osredotočiti ravno kot parlament, zato da bomo razpolagali z čim boljšimi stališči. Ne bom se spuščal vse ostale podrobnosti, želel sem izpostaviti še socialni vidik. Mislim, da je pomembno, da a, a, pač a, jasno zastavimo tudi te vidike, zato da ne bomo potem a, oškodovali a, pravic delavcev recimo tudi kar zadeva naprimer pravico do stavke in katere so minimalne pravice na tem eh, področju in tudi Potrebno bo tudi si ogledati tudi vprašanje direktnih stroškov, kar zadeva upravljanje za infrastrukturami, zato da ugotovimo, če je to dobro predeljeno. Potrebno je tudi izračunati na ustrezen način prispevke, ki se uplačujejo v različnih državah, kajti prihaja do različnih sistemov in mislim, da si bomo lahko še bolje ogledali tudi nekatere druge vidike. Hvala lepa, gospa Mainzer. Hvala. Hvala, predsednik. Naj se zahvalim gospe Serakjani za odlično opravljeno delo. Gre za tudi zelo pogumno delo, kajti nedvomno v mnogih primerjih je gospa Serakjani nasprotovala stališču komisije, torej je zelo odločno nastopila, tudi zelo cenim pozornost, ki se posveča ambandligu, eh, razrezovanju oziroma vprašanju regulatorja. Eh, to so vsi zelo pomembni vidiki in cenim njen pogumni nastop. Z mojega zornega kota moram reči, da vaša usmeritev ni tista, ki bi jo sicer jaz vedno podprla. Res je, da potrebujemo več konkurence v Evropi, boljši dostop do trga. To mora biti naš cilj. Moramo dopolniti evropski železniški trg. To je nedvomno korektno, pravilno. Ampak seveda želimo izboljšati ta dostop za vse akterje, ki želijo eh, izvajati določen pre prevoz na uh, tirih. Soglašam s kolegom Kramerjem, večkrat eh, sicer ne soglašava, ampak eh, čeprav prihajava oba iz Nemčija. V Nemčiji bi rekli, da sistem bolj ali manj deluje, čeprav ni prišlo do popolne ločitve. Oba sva sicer inteligentni osebi, razumni osebi in torej cilj, ki smo se ga zastavili, je en in isti in torej dopolnitev enotnega trga železniškega prometa. In torej mislim, da stališče našega odbora oziroma poročevalke je boljše od stališča komisije. Moramo se lotiti torej eh, tudi teh storitev in moramo stopiti korak dalje tudi v Nemčiji ampak eh, veliko izboljšav lahko še dosežemo prihodnje. Nedvomno potrebujemo regulatorni organ, ki naj spregovori o uporabninah, o pristojbinah, o mnogih vidikih, ki so celo pomembnejši od razvezovanja. Po drugi strani je povedal tudi kol moj kolega, še nekatere stvari je treba spremeniti. Hvala. Hvala lepa, gospod Rike, tri minute, izvolite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 Hvala, predsednik. Najprej naj čestitam eh, in eh, ne samo formalno gospe Sarakjani za odlično in pogumno poročilo, ki je tudi eh, etično zelo dobro zastavljeno in tudi tehnično dobro zastavljeno. Seveda se ne bom loti vseh ukrepov, ki se obravnavajo v, tej, v tem poročilu. Sicer glede na to, da mnoge države članice so prišle pred Evropsko sodišče v zadnjih časih, podjetjih, ker kršijo eh, pogodbo, raje kot pa izvajajo prejšnjo direktivo, mislim, da moramo biti pozorni, kajti tako bomo izpraznili vseh, vse vsebine, vse eh, obstoječi paket. Če ne bomo kos tem, temu, eh, tej priložnosti, potem eh, dejansko ne bomo mogli več govoriti o preusmeritvi na druge eh, oblike prevoza. Vse skupaj je zelo odvisno od tega, kar se dogaja danes in od odpiranja trgov. Katera so sredstva za uspeha? Prav gotovo to, da ločimo infrastrukturo od storitev in jaz bi povdaril, da v bistvu v tem trenutku v skoraj nobeni državi članici no, ne prihajajo do te ločitve zaradi tega prihaja do vseh teh težav in to me res zaskrbljuje se pravi, da moramo zagotoviti enakopraven in jasen utemeljen dostop do infrastruktur, ki jih je treba upravljati na način, ki ga je mogoče vnaprej predvideti in tudi na trden, soliden način. Potrebujemo jasno politiko ulaganja eh, strani držav članic in nacionalne regulatorje, ki bodo res neodvisni, ki, zato da se uveljavlja evropsko zakonodajo, ki je absolutno neobhodno potrebna. Uh, potrebujemo seveda udeležbo parlamentarja, parlamenta pri vseh naknadnih pomembnih spremembah. Večkrat so bili omenjeni delegirani akti, potrebujemo torej eh, tako eh, tudi ustrezne predpise za zagotavljanje minimalnih javnih storitev in treba je spoštovati pravice potnikov. Vsi to vedo, ampak vsi skušajo se tako ali drugače eh, izogniti in se pač pomeniti in poravnati s svojimi nacionalnimi regulatorji. Eh, dejansko potrebujemo bolj odgovoren in pogumen pristop, ki naj presega nacionalno, nacionalno oskoglednost in sebičnost in mislim, da če ne bomo izkoristili te priložnosti, prav gotovo železniška panoga ne bo več sposobna nadoknaditi zamudo, ki se ne sme več povečevati. Eh, dejansko nas od, naš odbor je že opozoril na to. Moram reči, da je gospa Sarakjani pokazala veli, velik pogum v svojem pristopu, jaz pa sem zelo pesimističen glede na to, kar sem ravno kar slišal. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Lightfried, tri minute, izvolite. Dank, Hvala lepa, predsednik. Eh, lotil se bom treh tem. Torej najprej naj čestitam gospe Serakjani za opravljeno delo to, da obstaja neka točka, zvezi s katero ne soglašam in sicer unbundling. Mislim, da unbundling razvezovanje ni ključna tema v tej razpravi. Obstajajo sistemi v Evropi, ki delujejo kar dobro, ki niso podvrženi temu ločevanju. Nekateri drugi pa ne delujejo in um, imajo že določeno stopnjo uh, ločevanja. Torej, zakaj gre tukaj? Gre za to, da vzpostavimo učinkovit, pozitiven sistem in to ne pomeni, da mora biti nujno podvržen uh, ambandlegu. Predlog uh, komisije v zvezi z zunanjimi stroški. Eh, v zvezi s tem mislim, da to lahko spremimo, tako kot smo storili v zvezi s cestnim prometom oziroma prevozom. Če bomo to razpravo še dalje razvijali, pa prav gotovo bomo prišli do zaključka, da v resnici temu ni tako. Ključna vprašanje je, da ustvarimo enakovredne pogoje, tako za cestni kot za železniški prevoz. Tukaj ne gre za neko primerjavo. Uh, premirjanje. Eh, v resnici tukaj ne sme priti do preusmeritve, do naknadne preusmerite prometa z železniškega prevoza na cestni prevoz. In še ena stvar, če recimo sem v Avstriji in govorimo o Evropski uniji, mi vedno odgovarjajo, da ena od nalog komisije je eh, ta, da se ukvarja samo z eh, pogodbami. Zdaj pa za Lizbonsko pogodbo razpolagamo se predpisi, ki predvidevajo tudi nek socialno moralno dimenzijo. Toda, kako, eh, kako, pa, kako pa bomo recimo ustrezno postopali, eh, recimo kot, smo, kot je bilo rečeno v zvezi z pravico do stavke. Sploh ne razumem, kako smo lahko prišli do te rešitve, kateri nas protujem zelo odločno, kajti jaz mislim, da morda nekdo v komisiji zaseda svoje mesto po, eh, sicer neutemeljeno. Hvala lepa. Gospod Tirks, strinjam se z gospodom Kunejem, da je pomembna odprtost trgov. Kaj moramo storiti? Kaj bi storili, če storitev, ki jo moramo voditi, če to storitev vodi oziroma nadzoruje nek drug nadzornik oziroma operater železnic? Neko podjetje, torej, ki je sestrsko podjetje uh, tistega, ki ponuja storitve. To ni pošteno. Eh, lahko eh, neko podjetje vodi določene lokalne vlake, neko majhno podjetje. Člena 7 in 14 sta ključnega pomena. Eh, moramo si ogledati dele, ki govorijo o železnicah. Ko gre za storitve, pa ni jasno, kaj kdo počne. Tukaj moramo vzpostaviti določene zahteve. Če imamo operaterje infrastrukture, morajo ti biti dovolj neodvisni pri svojih presojah. Gospa Serakjani je vključila veliko uh, zahtev. Uh, meni se zdi pomembno, pomembna tudi zahteva glede osebja. Če bomo imeli tu zahtevno politiko, potem eh, take stvari, kot sem jih prej omenil, ne bodo mogoče. Ti členi morajo jasno definirati, kdo je za kaj odgovoren in kako neodvisna morajo biti določena podjetja. Nismo še veliko govorili o licencah. kako država članica uh, ohranja trge bolj ali manj zaprte. Uh, pravijo, da uh, lahko sicer uporabljate našo železnico, ampak v praksi ta trg ostaja zaprt. Železniške agencije oziroma železniška agencija mora tukaj odigrati pomembno vlogo. Okrepiti moramo njene pristojnosti. če lahko uh, zdravnik dobi licenco za operacijo, potem mora enako veljati tudi za železniška podjetja in za operaterje. Ne vem, morda nisem vsega razumel, ampak mislim, da tu lahko pride do prekrivanja. Regulativni organ mora samo preverjati, kako se stvari izvajajo in če pride do kakšne pritožbe še zadnja točka. Tudi sam se zauzemam za unbundling in se strinjam z gospod Serakjani, da ne moremo imeti dobrega evropskega cestnega prometa, če nimamo oziroma železniškega prometa, če nimamo neodvisnih podjetij. Vendar pa so še druge teme, ki so pomembnejše od unbundling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 ki ga je predstavila, pravi, da ni virov financiranja za, za retrofitting in to vodi do uh, izkrivljanja konkurence med uh, bogatejšimi in revnejšimi podjetji, ki si uh, naprimer širjenja ne morejo privoščiti, operaterji, ki si bodo lahko privoščili, tak retrofitting, bodo lahko, taka podjetja bodo lahko zaračunavala nižje pristojbine. Člen 14. Mislim, da bi ta člen moral govoriti samo o novih čezmejnih dogovorih, sicer bi uh, bilo preveč birokratskih bremen. postopek za dogovarjanje s tretjimi državami bi tako lahko postal preveč zapleten. Še posebej, če bi rekli, da moramo vedno najprej upozoriti in obvestiti komisijo, da postopek bi bil potem zelo dolgotrajen in bi imel negativne učinke uh, pri učinkovitosti železnic, še posebej na vzhodu našega kontinenta. Eh, pri delegiranih aktih naj povem, da je obseg teh aktov pravzaprav zelo velik. Eh, komisija si pripisuje pravico, da lahko spreminja eh, predloge sprememb. Upam, da nisem presegal svojega časa. Niste, hvala. Zdaj pa gospod Balcitis za tri minute. Spremenike. Taip, iš tikrųjų, taip pat noriu padėkoti pranešėjai. Ja, hvala. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalki za zelo dobro upravljeno delo. Eh, na tem področju sem delal več let in resnično imam simpatije do eh, poročevalke, kajti veliko stvari treba upoštevati, tehnične, finančne in celo politične vidike je treba upoštevati. Če govorimo o prihodnem eh, železniškem sistemu Evropske unije, moramo najprej zelo previdno uh, upoštevati razlike med posameznimi državami članicami. Govoril sem s številnimi uh, predstavniki baljskih držav, s kolegi, ki prihajajo od tam in vidim, da tudi poročevalka razume problematiko baljskih držav. Tam gre za uh, drugačno tirno širino. Seveda nas zanima, uh, odprtost trgov oziroma odprtje trgov uh, v baljskih državah, ampak imamo eh, problem, kaj ti nimamo evropske tirne širine in za nas je zelo težko izvesti in zagotoviti to uh, tirno širino, o čemer se pogovarjamo od leta 2004. Uh, naše države tudi ne zagotavljajo subvencij uh, na tem področju. Po tem uh, uh, predlogu bi morali subvencionirati tudi uh, uh, tovor to iz tretjih držav. 75 odstotkov uh, tega prometa pride v naše države iz tretjih držav in to bi vplivalo tako politično kot gospodarsko na naše države. Uh, Želim si, da bi nov organ, evropski regulativni organ, eh, bil ustvarjen in da bi se ukvarjal z vsemi temi razlikami. Moral bi upoštevati tudi jezikovne razlike, eh, razlike v pravilih in pa v tirni širini. Eh, v Latviji in baljskih državah imamo določeno širina v Španiji je spet drugačna in tako naprej. Mislim, da obstajajo tri različne v Evropi in eh, želim, da bi poročevalko upoštevala predloge iz naših držav. Ona je predlagala začasen izuzem baljskih držav iz uh, te direktive in mislim, da je to dobro. Hvala. Gospod Mašinkovič. Dziękuję panie przewodniczący! Pragnę zaznaczyć w kontekście rewizji pierwszego pakietu kolei. Najlepsza chwała, gospod predsjednik. Prosim, da posebno pozornost posvetite eh, razlikam v tirni širini v posameznih državah. Poljska in Slovaška imata eh, tudi regionalne mreže s posebno tirno širino in te razlike so pomembne. E, naša širina je 1435 mm in vse, kar bi se od tega preveč oddaljilo, bi bil za nas problem. V direktivi se omenja izzem iz člena 12.3 oziroma možnost opt-outa. Regionalna infrastruktura v določenih državah lahko temeli na eh, različnih sistemih tirnih širin, tudi pristojbine za dostop do infrastrukture. Tudi o tem bi uh, rad spregovoril za vlake z napravo ETCS. Uh, eh, na ta način bi lahko motivirali operaterje, uh, da razvijajo njihove mreže in dodajajo nove sisteme za upravljanje, če bi seveda to upoštevali. Vprašanje pa je, ali imajo ti operater, operaterji eh, licenco. Če temu ni tako, potem bi potrebovali v direktivi še dodatne kriterije. kriterije, ki bi jih novi upravljavci morali upoštevati. Hvala lepa, tudi jaz se zahvaljujem eh, poročevalki in vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega dokumenta, ki je zelo zapleten. Uh, Torej, um, naslov, ki ga nosi to poročilo, je vzpostavitev evropskega železniškega območja. Mi ga moramo narediti privlačnejšega in konkurenčnejšega in mislim, da to bo šlo v korist enotnega evropskega trga, seveda s specifiko, ki, eh, jo, ki, ki odlikuje to panogo. Naj se osredotočim na tri točke. Prva pomembna točka zadeva liberalizacijo. Mislim, da moramo ob tej priložnosti zapolniti to zakonodajno eh, praznino. Eh, tovorni promet je že bil eh, liberaliziran, mednarodni potniški promet je tudi bil liberaliziran za, ehm, za malo uspeha, ampak moramo tudi liberalizirati na splošno potniški promet, ki predstavlja 70-80 odstotkov vseh poslov. In torej to je bistvena točka. Druga pomembna točka je to, da razpolagamo z nacionalnimi regulacijami regulatorji, ki morajo biti eh, močni, neodvisni, neodvisni od eh, zgodovinskih med navednicami eh, prevoznikov, bodi si tudi od drugih organov in prav ima poročevalka, ko je okrepila tudi vlogo komisije, čeprav končni cilj je vzpostavitev evropskega regulatorja z pač ustreznimi pristojnostmi. Tukaj moramo zagotoviti, da vsi operaterji bodo lahko dostopali do bistvenih storitev, kot so naprimer tudi razni centri za raztovarjanje in pretovarjanje. Mislim, da je pomembno oziroma neobhodno potrebno imeti eh, tak dostop do storitev v trenutku, ko govorimo o liberalizaciji trga, kajti mislim, da predvsem moramo. Uh, moramo um, narediti infrastrukture čim bolj dostopne za javnost. Uh, to je bistvena točka, ki je ne moremo prezreti in ki ne mora veljati na enak način za vseh 27 držav članic. Razumem, da. Eh, obstaja tudi možnost, da ne bomo eh, enotni, ampak gospodarska vzdržnost eh, je, gospodarsko vzdržnost je treba zagotoviti in morda v prihodnje z vstopanjem zasebnikov bomo morali zagotoviti, da dejansko deluje ta nov mrežil tudi po dve podjetji. Ampak se moramo pripraviti tudi na različne in funkcije. In v trenutku, ko a, bo tudi zasebni operater vstopil, potem mu bomo morali zagotoviti dostop in torej v takih primerjih je ambandih nujen. Hvala. Mm, najlepša hvala. Samo za pet sekund ste prekoračili čas zelo dobro. Naslednji govorec, kot prejšnji govorec, mislim, da je poročeval, ko pravila dobro delo, zelo se je potrudila za to in to je treba pozdraviti. Poročilo je zelo celovito. Želimo ustvariti nek celovit sistem, železniško omrežje. Eh, želimo si tudi ohraniti delovna mesta in povečati število potnikov. Zato se zahvaljujem poročevalki, da je vključila tudi socialne pogoje, da je vključila pogoje za poslovanje v svoje poročilo. Na žalost se eh, v glavnem ukvarjamo samo s konkurenčnostjo, eh, z interoperabilnostjo, s poenostavitvijo eh, pogojev in s financiranjem. Torej, to so vse pomembne teme. Včasih jim celo posvečamo premalo pozornosti svet na tem področju gre spet prehitro, eh, ko gre za regulativni organ. Tega potrebujemo, to je res, ampak to mora biti eh, nek neodvisen eh, sodnik in moramo mu dati ustrezne pristojnosti, da bo dobro ravnal. Ko gre za storitve, mislim, da ne bi smeli preprečiti novim ponudnikom, novim upravljavcem storitev, da pridejo na trg predlog pa tukaj omejuje eh, pravice lastništva in v tem pogledu ni koristen. Ko gre za internalizacijo zunanih stroškov, eh, to vodi v izkrivljanje. In o tem bomo še govorili, ko bomo omenjali eurovinjeto. ko govorimo o železnicah, je pomembno, da stroški, ki so povezani s hrupom, z onesnaževanjem, da vse to mora biti vključeno. Kot je rekel gospod Rike, glede uh, unbundlinga, omenjal je tudi egoizem držav članic. Se tudi sam strinjam, da je to uh, tema, ki je pomembna, države članice so se v, v zadnjih letih prestrukturirale in ni nekega modela, ki bi moral prevladati nad drugimi. Podjetja se ne morejo vse čas prestrukturirati in zato mislim, da bi morali eh, dograjevati že obstoječe modele in zagotoviti, da ne bo diskriminacije. Na ta način bodo lahko potem. Eh, tudi regulativni organi upravili svoje delo. Naslednji govorec, hvala. Tudi jaz bi izkoristil priložnost, da se zahvalim poročevalki za dobro upravljeno delo. To delo gotovo ni bilo lahko, veliko uh, je že bilo povedanega o poročilu, ampak sam bi opozori, opozoril še na naslednje. Situacija, o kateri govorimo, se je zgodila zato, ker komisija ni zagotovila, da bi prvi svežen eh, glede železnic bil primerno izvajan. Ne gre za to, da bi tu nekoga krivili, ampak pomembno je povedati, da je zakonodajno delo pomembno, ampak da se mora to delo tudi prenesti v prakso. Nisem želel omeniti samo tega. moj predlog spremembe 36. Tam govorimo o uh, storitvah. Komisija na tem področju predlaga, da če se storitve dve leti ne uporabljajo, potem uh, bi to lahko ukinili, lahko bi imeli neko uh, naročilo oziroma poziv k temu, um, da bi prišlo uh, morda do Eh, prodaje. To je tukaj pomembna tema, vendar pa mislim, da dve leti ni najboljše obdobje. Eno leto bi bilo prekratko. Še 54. člen oziroma predlog spremembe člen 21, ko govorimo o certifikatih varnosti železniških podjetij. Varnostni standardi morajo biti kar se da visoki. Mislim, da moramo to upoštevati pri svojem razmišljanju. Mulțumesc, gospa Ticau. Raportor. Rada bi čestita la poročevalki za uh, njeno delo. To je odlično poročilo. Opozorila pa bi na določene elemente, ki se mi zdijo zelo pomembni. Potreba, da se nadaljujejo vlaganja v infrastrukturo železnic, to je pomembno. Pomankanje vlaganj. Eh, v določenih državah, kjer je prišlo do liberalizacije, je eh, kritično in ena od posledic je v tem, da je prišlo tudi eh, do manjših vlaganj v ohranjanje in vzdrževanje, kar zmanjšuje kakovost storitev. Potniki zato raje uporabljajo drugo prevozno sredstvo. Druga prevozna sredstva. Uh, pomankanje vlaganj, pa spodbuja tudi eh, zmanjšanje v številu eh, osebja in pa um, poveča število nesreč. Treba je zagotoviti tudi, da bodo delovni pogoji in da bo uh, delovna sila dobra in da na to ne bo uh, negativnih učinkov liberalizacije. Zauzemam se za interoperabilnost želim zagotoviti, da če potnik eh, želi eh, iz kraja A v B, mora imeti možnost, eh, da bi kupil vozovnico še za kraj C vmes, ker se iz A v B ne da kupiti direktne vozovnice, ker je vmes še neko drugo podjetje. Želim povdariti še naslednje. Če je kriza prizadela eh, železniška podjetja, pa naj povem, da nisem videla eh, nobene prošne teh podjetij eh, za pomoč Evropske unije iz sklada za prilagajanje. Tudi Eh, sindikati so na tem področju pomembni. Zanima me, kakšna bo prihodnost delovnih pogojev v železniškem prometu. Hvala. Hvala, gospod Duran. Tri minute. President. Hvala lepa, gospod predsednik. E, najlepša hvala tudi poročevalki za že upravljeno delo in za delo, ki ga bo še upravila. Dve ali tri točke bi želela izpostaviti. Prvič, kot je rekel kolega Kramer, Eh, prednosti konkurence v železniškem eh, prometu je relativna stvar, to ni nekaj absolutnega. Eh, kajti novih udeležencev na trgu ni veliko, običajno jih absorbirajo veliki, velika podjetja in velik del prevzema cesta in zato moramo upoštevati vse te razloge izogibati se moramo enotnega modela. Sam eh, unbundling ne bo edina rešitev. Če želimo enotni trg, verjetno potrebujemo ne enega modela, ampak močnega re, neodvisnega regulatorja, ki bo delal v razumnih rokih, ki bo v razumnih rokih odgovarjal na postavljena vprašanja. Drugič, eh, Eh, podjetja, ki upravljajo omrežja, morajo sprijeti za misel, da je potrebna integracija, zato je treba delati služba po službi, funkcija in funkcija, katere je treba ločiti, katere je treba integrirati, tako da se izognemo pozneje koordinacijskim stroškom, eh, ki jih že imajo nekatera podjetja, ki so se posem ločila. Potem, eh, kar zadeva službe in storitve za, Eh, vračanje novih eh, udeležencev zato, ker naj ne bi bili sposobni zagotoviti ustrežne infrastrukture. Eh, zdi se mi, da je tukaj nekoliko pretirano to, kar se zahteva. Predlog komisije gre nekoliko predeleč. Financiranje, kar zadeva pogoje financiranja infrastrukture. Tu razumem, da si komisija želi določiti določene me, meje za pristojbine oziroma uporabnine. Tako se Eh, želijo izogniti monopolom, ki jih nekateri de facto že imamo, ampak istočasno je upravljavcem infrastrukture treba zagotoviti dovolj sredstva, da financirajo razvoj in eh, vzdrževanje infrastruktur in eh, države članice namreč niso vedno sposobne financirati razkoraka med eh, upravljalskimi stroški in direktnimi stroški, ki jih je mogoče zaračunati v skladu s predlogom komisije. In potem še zadnja točka. Nisem mogla eh, biti prisotna pri vsej razpravi, ampak vprašanje pravice do stavke je vprašanje, ki je pomembno. To pravico treba spoštovati. Sem proti minimalnim storitvam, mislim, da bomo pa lahko po drugi strani delali na tem, da eh, se eh, stravke lahko napovejo. Eh, moramo biti pragmatični, resni, ne ideološki, tako bomo mogoče našli ustrezno ravnotežje, tako da bodo podjetja v tem sektorju lahko ustrezno delovala. Hvala lepa. Gospod Paskarelli za komisijo, izvolite. Hvala predsednika. Bojim se, da bo moja glava padla pod giljotino časa za govor, kaj ti težko se bom držal treh ali petih minut, eh, v katerih se odzvati na izredno zanimive pripombe, ki so bile izražene v tej dolgi razpravi. Gotov sem, da boste eh, naredili vse, eh, kar je v vaših močeh, gospod Paskareli, pravi predsednik. Naj vas upozorim, da prva obveznost komisije je to, da zagotovi delovanje železniškega sistema v enotnem trgu na najbolj učinkovit način, najbolj vzdržen in najbolj tudi finančno vzdržen način. Uh, Torej, eh, držali smo se dvojnega pristopa. Po eni stra, strani eh, postopki proti prekrškom eh, ob neizvajanju prvega svešnja strani držav članic in drugi element pa je prenovitev, torej predlog, da bi poenostavili, modernizirali, posodobili torej, zakonodajni okvir in ob tej priložnosti smo predlagali nekaj konkretnih sprememb v zvezi s tremi bistvenimi ključ eh, eh, zadevami, torej finančna arhitektura, dostopanje do storitev in uloga in pristojnosti regulatorja. Komisija je že izražala svoje splošno stališče v zvezi s prenovitvijo ob dveh predhodnih sejah tega odbora, zato se ne bom k temu vračal. Omejil se bom zgolj na nekaj pripomb eh, k, predlogi, k predlogom spremembe sprememb, ki jih je vložila gospa Serakjan, ki se ji zahvaljujem za poglobljeno in kakovostno delo, ki ga je opravila. Naj povem, da globalno vzeto predlogi sprememb gredo v smer duha predloga komisije in torej komisija to sprejema za naklonjenostjo. In če jih združim, združim naj rečem, da kar zadeva dostopanje do storitev in kar zadeva potem tarifne postavke, kar zadeva recimo znižanje uporabnosti, dohodnin za manj hrupne vlake, za vlake, ki imajo ETCS. Seveda, okrog tega se strinjamo, ampak to bo potrebno si ogledati še s svetom v drugem branju. Kar zadeva regulatorja, naj povem, da imamo veliko predlogov sprememb, ki stremijo za tem, da uh, vsebino ponovno po svoje preuredimo. Komisija meni, da to ni bistveno, ampak ne nasprotuje tem predlogom sprememb. Drugič, uh, kar zadeva usklajevanje oziroma sodelovanje med evropskimi regulatori in pa v prihodnosti vzpostavitev morebitnega evropskega eh, regulatorja. Mislim, da predlogi spremem 83, 88 gredo v pravo smer in predstavljata tudi ustrezen ukrep. Eh, ob trenutnem stanju železniškega trga ne moramo razmišljati o tem, da bi čez noč ustvarili enotnega evropskega regulatorja. Seveda eh, me zanima eh, predlog gospod po, da tremose, to da upam, seveda ne nasprotujem temu, ampak upam, da eh, tudi eh, proračunski organ, eh, delež tega je tudi parlament, bo dal na voljo sredstva za 100 ali 150 dodatnih uslužbencev, ki jih bo morala komisija najeti za to, da bomo kostej dodatni nalogi oziroma pristojnosti, kar zadeva usklajevanje med različnimi evropskimi regulatorji, nacionalnimi regulatorji. Mislim, da je pomembno, vseeno že začeti razmišljati o okrepljenem usklajevanju, predvsem kar zadeva različne eh, tovorne koridorje. V zvezi s tem parlament in svet sta sprejela uredbo in eh, potrebno je tudi, da regulatorni organi lahko, lahko eh, preverjajo delo, ki ga je opravilo Evropsko ko, uh, koordiniranje uh, skozi uh, RailNet Europe. Ampak imamo še tretji vidik, v zvezi s katerim smo nekoliko uh, začudeni in še bolj smo začudeni potem, ko smo prisluhnili številnim pozivom strani različnih parlamentarcev po uh, učinkovitem, močnem, neodvisnem regulator, regulatornim organom, organom, ki torej bo lahko hitro sprejemal uh, odločitve. Gre za predlog spremembe 82 sosed, ki uvaja začasno, uh, začasno torej prekinitev um, delovanja regulatorja. Uh, komisija odločno temu nasprotuje, kajti če želimo imeti konkurenčni trg, potem potrebujemo, kot so povedali številni poslanci, potrebujemo, torej, da se odločitve regulatorja lahko nemudoma izvajajo. In v predlogu komisije eh, smo predvideli možnost modulacije tega predpisa in sicer rečeno je, da ko pride lahko do takošne škode za eno od dveh strani, potem eh, lahko eh, uvedemo začasno prekinitev eh, delovanja teh predpisov. Ampak to ni splošno pravilo. Nekateri poslanci iz baljskih držav in iz Polske so poudarili nekatere vidike, ki so povezani z razliko v metirni širini Sloveniji, torej po problemi, ki so povezani z infrastrukturo. Komisija zelo dobro razume vse te probleme, to, da zdi se nam, da eh, torej ne vidimo močne povezave med vprašanjem metirne širine in pa uporabninami. Eh, komisija sicer pozna ta problem, skuša najti eh, rešitev za to in mislim, da obstaja tudi obveznost, da se komisija bolje izrazi. Uh, Ehm, poslanci iz baljskih držav so porozorili na nekatera, nekatere probleme, ampak številni od teh problemov se že rešujejo s sedanjim eh, besedilom, vsekakor dvostransko se bomo lahko še pogovorili o tem. V zvezi z vprašanjem licenc in pa zavarovanja naj pritegnem pozornost na predlog spremembe 54 kjer se zahteva, da licenca za prev, železniškega prevoznika, to je dokument, ki se izdaja na podlagi določenih načel, kot je tudi plačilna sposobnost, tehnična sposobnost in tako dalje, da je to podvrženo tudi nekemu preverjanju varnosti. Seveda moramo imeti oboje, moramo imeti licenco in tudi potrdilo o varnosti. To, da podrediti licenco predhodno, predhodni pridobitvi um, potrdila o varnosti, uh, v katerem so zajete značilnosti omrežja, na katerem želimo delovati, to je prava barijera za vstopanje na trge. Mnogi prevozniki sploh ne bi obstajali, ne bi bili dostop, dostopili do trgov, če bi to pravil, pravilo že veljalo v uh, s, s, trenutno veljavni zakonodaji. Torej komisija odločno nasprotuje temu predpisu. Predlog spremembe 55 Unicef zahteva zavarovanje 100 milijonov evrov najmanj letno za uh, eh, morebitne nesreče. V pripravljalnem delu je komisija skušala uskladiti raven uh, za, zahtevanega zavarovanja uh, Eh, ki se, torej, ki se zahteva eh, od eh, železniških podjetij, ampak smo morali se predati zaradi velike heterogenosti na nacionalni ravni. Vsekakor 100 milijonov evrov letno, tako kot, kot zgornja meja za nesreče, se nam zdi pretirano v primerjavi s trenutnimi parametri. Torej, tvegamo, da, se, da ta pretirana zahteva privede do dodatne barijere ovire za dostopanje do trga. Skoraj sem zaključil, sedaj bom spregovoril o unbundlingu in eh, naj samo povem, da Eh, popolna, popolna ločitev med upravljavcem infrastrukture in prevoznikom je za komisijo in najenostavnejši način, da se izognemo eh, konfliktom, eh, interesnim konfliktom. Prvi paket predeva tudi nekatere druge opcije, za katere menimo, da so prav tako legitimne, če se pravilno izvajajo po mnenju oziroma v zvezi z glede na duha te prenovitve, seveda mi nočemo spreminjati stvari v zvezi s tem. Tudi komisija je že najavila tako v svojem sporočilu, ki a, eh, spremlja predlog prenovitve, tako tudi v beli knjigi, da eh, leta 2012 bo komisija predlagala neko novo razčlenitev odnosov med upravljavci infrastruktur in železniškimi prevozniki, ki naj vodi do popolne ločitve zato da pridemo tudi do liberalizacije nacionalnega potniškega prevoza. <clears throat> To je zahteva tudi mnogih poslancev in eh, zato je treba najprej privesti do konca to prenovito, kar je preliminarni pogoj za to, da pridem, pridemo do dokončne rešitve. Vprašanje <clears throat> pravi z dostavke. Upam, da eh, ne pride do nesporazumov komisija sploh ne postavlja pod vprašaj pravice do stavka. Rekli smo samo v členu, ki je predmet predloga spremembe in ki zadeva dolgoročne pogodbe. V tem členu pravimo samo, da moramo imeti ustrezna pravila, kar zadeva upravljanje z infrastrukturo v primeru ne <clears throat> rutinskih dogodkov in torej v primeru stavke, če nacionalna zakonodaja to predvideva, se lahko eh, zagotovi neka, neke minimalne storitve. Torej, določba je zelo splošna in prepušča državi članici odločitev, dokod želi, kako daleč želi, želi seči z urajanjem tega področja. Zadnja stvar, delegirani akti. <clears throat> Delegirani akti so eh, predmet ene tretjine predlogov sprememb, ki jih je uložila gospa Sarakjani. Ena tretjina zadeva delegirane akte. Torej v zvezi s to točko 290. Eh, člen pogodbe govori o možnosti, da se, eh, da se na komisijo prenesijo pooblastila, ko gre za spreminjanje nebistvenih elementov besedila. Torej, v večini primerov, ko, ko komisija prosi za možnost, da sprejema delegirane akte, to stori, ker je stari, ko staro komitologijo z eh, parlamentarnim nadzorom je prevedla v delegirane akte. In stara komitologija z eh, parlamentarnim nadzorom eh, je ravno zadevala nebistvene spremembe besedila. In torej smo točno na istem področju. Prihaja do nekaterih novih eh, primerov, ko smo zaprosili za možnost eh, uporabljanja delegiranih aktov, ampak gre spet za elemente, za katere mislimo, da niso bistvenega pomena. Eh, zavrniti oziroma omejitev razsežnost, domeno delegiranih aktov, tako kot je bilo storjeno v poročilu, prejudicira učinkovitost besedila in onemogoča hitro odločanje v zvezi z upravljanjem. Po mnenju komisije parlament ne bi smel biti prisiljen soodločati in torej se poslužiti postopka soodločanja v zvezi z sekundarnimi tehničnimi zadevami in to na škodo učinkovitosti in eh, tudi hitrosti odločanja in v korist trga železniških storitev. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Paskale predem dam ponovno besedo poročevalcu, želim sam nekaj povedati. Naj začnem z tem zelo pomembnim vprašanjem pravice do stavke. E, to je po moja temeljna človekova pravica. Stvar je enostavna. In če se stavka najavi, je e, po moje vse v redu. Tudi meni ni všeč eh, ta določba o minimalnih storitvah. In eh, nekaj držav eh, članic je takih, ki bi zahtevale kot minimum 100 odstotno raven storitev. Zato moramo biti zelo jasni, ko gre za pravice. Eh, meni ni všeč izraz pravica do stavke, meni je eh, bolj všeč izraz pravica do prekinitve dela. Eh, tu politične razlike izginjajo, ampak nacionalni interesi zelo hitro nastopijo in človek lahko kar naslepo oziroma lahko za zaprtimi očmi ugane, kdo je iz katere države, če posluša, kako govorijo o železniškem prometu. Tukaj je nekaj ključnih vprašanj. Vse eno, možnost novih udeležencev, da vstopijo na trg brez ovir, da eh, po enakih pogojih kot že obstoječi udeleženci, to je bistvenega pomena in po moje že predolgo eh, situacija tašna, da dominantni prevoznik blokira vstop novim udeležencem. Potem je tu še vprašanje interoperabilnosti omrežja. To potrebujemo zato, da bo železniško omrežje konkurenčno eh, vizavi drugim načinom eh, prometa. Ali je to povezano z ločevanjem, z unbundlingom ali ne? Eh, imamo dobre in slabe primere. Ali nam je všeč to, kar je naredilo Združeno kraljestvo s privatizacijo? Meni to že ni všeč, kajte to je bil totalen eh, dizaster, saj so nekatera podjetja eh, bankrotirala in potem je država na koncu plačevala več proračunskega denarja eh, tako imenovanim privatiziranim podjetjem, ki so bila v bistvu potem ponovno nacionalizirana. Tega modela prav gotovo ne bi priporočal. Niti pa ne bi priporočal modela, ki pravi, da je eh, operater infrastrukture eh, v bistvu samo Eh, podizvajalec eh, prevoznika. Eh, neodvisnost mora obstajati, ta ločnica mora obstajati. Ne, vseeno je, kako temu rečete, unbundling ali če to imenujete kako drugače. Ampak konkurenčni trg ne more imeti upravljalca infrastrukture, ki sedi v isti stavbi in ki ga plačujejo isti ljudje kot tisti, s katerimi eh, konkurira za železniški trg. In še daj še zaključna beseda. Veliko članov je to eh, omenilo. Pomen regulatorja. Nekateri regulatori so šala. Eh, in to niso regulatori, morali bi jih ukiniti. In nekatere države članice morajo same pogledati, kaj delajo in kaj so ustanovile pod imenom eh, regulatorja za železniški promet. To, kar pa potrebujemo, je neodvisni regulator, popolnoma transparenten, tako da lahko vsi vedo in vidijo, kaj se dogaja. In regulator eh, mora regulirati železniški promet, ne pa daja, eh, dajati prednosti določenim sekcijam tega, tega sektorja. In to, tako moramo razmišljati tudi v smislu eh, predlogov sprememb, kajti eh, konec koncev želimo, da bi železniški sektor uspel. Ven, to vsi pravimo, ampak eh, ne smemo podcenjevati možnosti železniških podjetij, da vam eh, razlagajo in sicer da vam naštejejo devet razlogov, zakaj to ni mogoče. In zato moramo vzpostaviti okvir, tako da bo jo železnice se lahko razvijele. To pa lahko pomeni, da bomo nekateri kolegi morali požreti to grenko eh, tabletko nacionalnega ponosa in začeti gledati na železnice z evropske perspektive, ne pa iz nacionalne. Gospa Sarakjani, želite še enkrat besedo? Hvala predsednik, samo nekaj pojasnil, seveda imamo malo časa na razpolago. Na voljo sem vam sicer za morebitne eh, dvostranske stike. Vsekako ne se zahvalim Brajanju, brez katerega ne bi prišlo do tako pogumnega nastopa z moje strani pri tem delu, zato se mu zahvaljujem za uh, odločno podporo, ki mi jo je izkazal. Soglašam z gospodom Kunom, ki pravi, da preglednost je ključni element uh, za prenovito, torej preglednost pri vsem, od finančnih do tehničnih vidikov, zato da bo prenovitev lahko res koristna. In eh, iz eh, zanimive razprave, ki smo jo danes razvili in se zahvaljujem vsem, um, sem potegnila določene zaključke. Ta razprava je plod uh, potrebe, da se spremljajo eh, neke pomembne politične odločitve, ki pripadajo parlamentu. In zato, mm, kljub temu, da uh, cenim pripombe gospoda Tremoze, ne soglašam z njim, ko pravi, da moramo počakati na odločitev sodišča. Kajti mi moramo prevzeti nas odgovornost političnih odločitev, vemo, da je prvi paket bil neuspešen, ga moramo predelati in uh, tega ne sme narediti sodišče, ampak uh, par, Evropski parlament parlament, parlament mora prevzeti politično odgovornost za to, da pride do ustreznega pretolmačenja in prenovitve tega paketa. Mislim, da se nisem preveč uh, ukvarjala z mm, razvezovanjem Če si ogledate besedilo mojega poročila, manj kot deset členov se ukvarja z unbundlingom, več kot dvajset se ukvarja z regulatorjem. Eh, členov je sto deset skupno, eh, s katerih se ukvarjamo z železniškim sistemom. Torej, mislim, da sem se dovolj ukvarjala s tem, ampak pripravljala sem to tudi razširiti. Seveda, če bi prišlo do jasnega predloga strani komisije, ki naj bi pojasnila, kaj pomeni ločevanje, eh, glede na to, da že od časa naslov bele knjige govorimo o tem, morda tudi zdaj bi bilo lažje tudi politično uh, najti na strani parlamenta neko pripravljenost, da prevzame določene politične odgovornosti. In mislim tudi, da bi bilo koristno upoštevati specifiko nekaterih držav. To je obveznost, ki sem jo prevzela do gospoda Zileja in torej do valskih držav in to še enkrat poudarjam. Pripravljena sem sodelovati za to, da poskusimo najti najboljšo rešitev za države, ki so dejansko različne tudi glede na železniški sistem in torej to je treba upoštevati. Kar pa zadeva zavarovanje, mislim, da morda je prišlo do problema pri eh, prevajanju. Torej, to, kar je zapisano v točki 55, ni največ, ni zgornja meja, ampak je spodnja meja. Torej, morda bi bilo pametno preveriti, ali ni prišlo morda do napake pri prevajanju. Ker razumem, razumela sem, da a, nekateri so razumeli, da je to zgornja meja, medtem ko to je spodnja, minimalna meja. Kar zadeva pravico do stavke, tudi jaz ne soglašam a, s m, začetnim predlogom komisije. A, in zato sem stvari spremenila, ampak želim povdariti, da mnoge države članice že imajo predpise v zvezi z pravico dostavke, ki v nekaterih primerjih so celo na ustavni ravni in ostaja potem redna zakonodaja, ki ureja minimalne eh, storitve, ki jih je treba zagotoviti. Seveda prenovitev eh, tvega, da eh, uvaja določeno zmedo. Eh, Kar pa zadeva nujnost, da se spremeni prvotno stališče komisije, mislim, da s tem soglašam. Kar zadeva delegirane akte, moram reči, da iskreno povedano mislim, da parlament eh, mora eh, ob, s, si prisvojiti svoje, svoje pristojnosti in eh, torej, eh, ko gre za določene spremembe, eh, mislim, da jih je treba preusmiriti na področje redne zakonodaje, zato da ne bo prišlo do zmede v prihodne. Naj poudarim stališče, ki sem ga izrazila v osnotku poročila in tudi z veseljem sprejemam stališče nekaterih kolegov, ki želijo okrepiti ulogo regulatorja. Mislim, mislim, da je to pomembno. Odprta sem za priporočila, ki predvidevajo okrepitev vloga regulatornega organa, kar pa zadeva vlogo morebitnega evropskega regulatorja. V zvezi s tem sem predlagala določene predloge sprememb. Mislim, da a, bi prišlo do določenih pravnih težav, težav če bi a, to. A, to figuro, to, to, ta lik že vključili v trenutno besedilo. Kaj zadeva licence, mislim, da je primerno eh, najti neko pot do evropske licence. Mislim, da v prenovitvi bi lahko tudi predvideli politično eh, angažiranost v to smer. Zanima me tudi to, kar je bilo povedano v zvezi z možnostjo, da razširimo na nacionalni prevoz, odpiranje trgov. Mislim, da je to zanimivo. To sem povedala tudi v svojem uvodu in se zahvaljujem tudi vsem, ki so kakorkoli. Eh, kakorkoli prevzeli, eh, sprejeli ta izziv, na katerega je opozoril gospod Groš. V resnici poročevalka si ni nič izmislila, ampak skuša enostavno aplicirati določene pripombe, ki jih že odnegdaj izraža ta parlament. Naj vse opozorim na to, da leta 2010, junija 2010, ta parlament je sprejel za veliko večino neko resolucijo, ki je govorila ravno o potrebi po odpiranju železniškega trga z ločevanjem, z neodvisnostjo med infrastrukturo in prevoznikom. Torej, ničesar si ne na novo izmišljujemo, ne izumljamo kolesa, skušamo samo spoštovati obveznosti, ki smo jih sprejeli v preteklosti, da bomo kosa izzivu odprtega preglednega trga, ki naj zagotavlja delovne pogoje, socialne pogoje, ki naj spoštuje mobilnost delavce, vse, ki so zaposleni v tej panogi. In mislim, da gremo lahko v to smer tako, da si zadamo določena pravila. Uh, angliški sistem, na katerega je opozarjal Brian, ni sistem, ki ga jemljemo kot model, kot zgledno. Beden od sistemov, po mojem mnenju, ne sme veljati za zgled. Tukaj ustvarjamo neko tretjo stvar, ki naj upošteva kritične vidike tega, kar že obstaja in izboljšave, v katerim lahko stremimo. Zato, da bo železniški postav, sistem postal enoten in evropski. Medtem pa potrebujemo pravila. Ta pravila morajo biti jasna, morajo zagotavljati zagotavljati preglednost, neodvisnost in sposobnost nadzora nad eh, trgom železniškega eh, prometa. Seveda, in to je zadnja pripomba v zvezi z predlogom spremembe 36. Zakaj govorim o, o enem letu? Ker svet želi črtati dve leti. Torej, če bi a, eh, seveda lahko prišli do dogovora okrog dvoletnega obdobja, jaz bi tudi s tem soglašala, absolutno. In nekateri pa skušajo doseči to, da ne bi ničesar storili, mi pa moramo imeti politični pogum, da nekaj več postorimo. Hvala lepa. Najlepša hvala, poročevalka nekoliko smo presegli čas, ki nam je bil dodeljen, vendar pa je to pomembna tema in mislim, da je eh, bilo pomembno zagotoviti vsem, da so povedali svoje mnenje. Za predloge sprememb je rok 30. maja. Na eh, junijskem sestanku bomo obravnavali, potem julija bomo glasovali eh, na odboru in na plenarnem zasedanju septembra. Najlepša hvala. Sedaj gremo na, naslednji, eh, na naslednjo točko, eurovinjeta oziroma cestne pristojbine za težka eh, tovorna vozila. Eh, gospod Alka Dravi je poročevalec. Pogajanja s svetom so težka in o tem nam bo nekaj več povedal. No, poročevalec. Imam dobre novice za vas na podlago mandata Eh, odbora za promet sem uh, se pogajal s uh, svetom in sem dosegal dogovor v okviru triloga. Seveda je to treba še potrditi na plenarnem zasedanju junija. Naj takoj povem, da razumem, da vsi ne boste stoodstotno zadovoljni z izidom, ampak v bistvu gre za to pri kompromisu. Uh, E, besedilo se razdeljuje, sam osebno mislim, da je ta dogovor uravnotežen. Tu gre za načelo onasnaževalec plača, to načelo je bilo sprejeto. E, zunanje stroške bomo internalizirali e, in to se mi zdi kar pomemben dosežek. Vendar pa to še ni vsega konec. To, kar smo dosegli, je pomembno, vendar pa dela še ni konec. Čez nekaj let bomo ponovno sedli za mizo in se ponovno pogajali o eurovinjeti. Ko bo stvar dozorela, bomo lahko naredili še bolj ambiciozne korake v tej smeri. Naj na hitro eh, predstavim bistvene stvari včerajšnjega dogovora in vas prosim, da to tudi podprete. Najprej pristojbine za e, infrastrukturo to že obstaja, ampak tu je še vprašanje zunanjih stroškov za onasnaževanje zraka in za zvočno onasnaževanje. Potem za maški oziroma za stoji to ne šteje za dodatni ločeni strošek. In v parlamentu sploh ne bi dobili kvalificirane večine za to ampak treba je zagotoviti večjo variabilnost v obstoječih pristojbinah. Maksimalna tarifa bo 175 krat višja kot e, srednja e, cena. E, to je stališče sveta ampak osebno bi želel nekoliko dlje. E, naprimer, eh, število ur, pet ur zastojo, to ni realnost v nekaterih regijah, ampak zelo težko je bilo karkoli doseči v tem smislu. Mislim pa, da je bistveno to, da bo, ta, da bo do te razlike pomembne in da bodo države članice lahko uredile stvari, upoštevajoč Eh, te razlike. To je pomembno in to bo omogočilo tudi vključiti zastoje v ta model. Kaj pa preostali del, kaj smo dosegli? Zahtevali smo, da so stvari enostavnejše za uporabnike. Eh, komisija je obljubila neke vrste priročnik za uporabnike, za vsako državo članico, pisalo bo, kakšne so cene, eh, kdaj se plačajo in tako naprej, tako da bo to mogoče uporabljati, da bo uporaba enostavna in redna. Ravno tako bo ta priročnik stalno ažuriran, da bo v skladu s realnostjo. Potem hribovita območja, dodatki. Želeli smo, da bi lahko razlikovali med eh, čistejšimi tovornjaki, ki spadajo uh, v novejše uh, kategorije in pa med starejšimi uh, kamioni. In zviševanje cen bi moralo biti v skladu z, z tem. Torej gre za kategorije 1, 2, 3 odle, in kategorija 3 se bo upoštevala od leta 2015. Vse te pristojbine, pa se potem morajo uporabljati izključno za projekte TEN-10. Sedaj pa še splošna pripomba. Tu gre za bistveno zahtevo našega odbora. Meni se vseeno zdi, da imamo uravnotežen kompromis, tukaj države članice so se zelo vključile v te razprave. Prihodek iz cestnih pristojbin se bo ponovno investiral v eh, prometni sistem, tako da bo leta bolj trajnosten in v besedilo govorimo tudi o tistih področjih, kjer je to mogoče narediti. In rečemo, vsaj 15 odstotkov teh sredstev je treba ponovno investirati v eh, čez evropske mreze. To je eh, ten deset. Ta odstavek pa je povezan z odstavkom o preglednosti. Zelo pomembno je, da države članice ustrezno denar uporabijo, ravno tako pa je pomembno, da tisti, ki ta eh, račun plačajo, vedo, kaj se s tem denarjem dela. In v tem pogledu se mi zdi, da smo res naredili velik napredek. Države članice bodo morale redno poročati o načinu Eh, uporabe eh, pristojbin, morale bodo poročati tudi o, o višinah pristojbin, morale bodo natančno povedati, za kakšne pristojbine gre. In vse te pristojbine in drugi stroški bodo morali biti navedeni in države članice bodo morale jasno eh, predstaviti način, kako izpolnjujejo svoje obveznosti, ponovnega vlaganja teh eh, prihodkov v eh, infrastrukturo. Skratka, opisati bodo morale vse ukrepe, ki so sprejeti za ta namen. Potem drugi pomembni element interoperabilnost. Nismo želeli, da imamo 26 ali 27 različnih eh, sistemov. In potem bi šoferji tovornjakov mo, mo, eh, morali imeti celo vrsto različnih podatkov, če bi hoteli preko Evrope. Samo en, eh, ena napravica. bo potrebna za in eh, torej omrežje ten deset je pomembno, potem so pa tu še drugi deli omrežja, ki niso povezani v ten deset. Te, težje je bilo doseči dogovor v zvezi s to nažo. Svet je absolutno ustrajal na veliki prožnosti. In nekateri so rekli, da je treba zračunavati od 12 ton, mi smo želeli 3,5 tone, da bi dosegli kompromis, e, pa smo rekli, eh, da bi bilo to 12 ton v določenih pogojih, 3,5 ton pa, je, pa velja od leta 2012 naprej. In del prometa se bo verjetno preusmeril na uh, regionalne ceste, če, bodo, če bi bili stroški na avtocestah previsoki. To, kar je pomembno, da tiste države članice, ki bodo eurovinjeto uporabljale, bodo morale točno povedati, zakaj eh, 12 ton. Torej, ta možnost bo obstajala v določenih pogojih kot sem rekel prej, to ni konec dela, ampak je to šele eh, začetek eksternalizacije oziroma internalizacije eksternih stroškov. Komisija ima še ogromno dela pred seboj in treba je videti, kakšni so drugi načini prometa, ki jih je mogoče eh, integrirati v takšen sistem. Videti moramo, ali more dodati še druge zunanje stroške. Sedaj ne bom eh, našteval vseh stroškov, se znam je namreč kar dolg, ampak komisija se je zavizala, da bo eh, to pripravila v štirih letih. V naslednjih dvanajstih mesecih bo že pripravila poročilo. To poročilo bo povzemalo vse ukrepe, ki jih je treba še sprejeti za internalizacijo zunanih stroškov. Predstavljen bo tudi časovni okvir za druge načine prometa. Potem korelacijske tabele, to je zadnja točka. Ne bom se spuščal v podrobnosti, to je medinstitucionalna razprava med eh, parlamentom, svetom in komisijo. Gre za to, da se eh, države članice nekako prisili do enotnega prenosa zakonodaje svet in parlament bosta pripravila izjavo v zvezi s tem. Ampak bo, bomo poskušali doseči, da to ne bo presedans. Poskušal sem vam eh, predstaviti bistvene elemente našega dela. Upam in mislim, da lahko ta rezultat podprete in da ga eh, boste podprli tudi na plenarnem. Zelo celovit to poročilo. Gospod Groš, tri minute, prosim. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči. E, kolegica Vortman Kolje v drugem trialogu v imenu e, nje govorim v imenu ALS. Zahvaljujemo se poročevalcu. Če sem čisto e, pošten, smo srečni s tem rezultatom, zato ker ni lahko se pogajati o tako, eh, o tako občutljivih vprašanjih, kot so oddaljena področja, potem porazdelitev strežka in tako naprej. To ni vedno enostavno. Kakorkoli že, menim, da smo dobro delali poročevalec je dobro upravil svoje delo in smo lahko z izidom zadovoljni. Pred dvema letoma so se nam določene stvari zdele nemogoče, sedaj pa so mogoče in to se mi zdi pomenu. Tri točke se mi zdijo najpomembnejše. Interoperabilnost, dodeljevanje sredstev oziroma rezervacija sredstev, earmarking in pa variacije. E, ne e, sme biti ekstremo. Mislim, da so ti cilji bili doseženi, mogoče ne v takem sorazmerju, kot bi želeli. Interoperabilnost se nam je zdela eh, čisto samoumevna, ampak kar zadeva eh, rezervacije sredstev, kar zadeva earmarking, recimo, da je to prva eh, faza, ki pa je pomembna tudi za druga področja v prihodnosti, ker pa zadeva zviševanje pristojbin. Um, Euro 3 je tu eh, dodan, sedaj imamo nov dato, mislim, da je kompromis dober in škoda bi bilo, če bi glede na to, kar smo imeli že leta 2008. Torej 3,5 ton, to je zelo dobro možnost, 12 ton za nekatere države. To je tudi pomembno, to stališče lahko razumemo ampak mislim, da imamo dobro podlago, dober pristop. Potem korelacijske tablice, zadnja točka. Ne smemo ustvarjati presedancov, vseeno pa moramo svetu poslati jasen signal. Želeli bi, da bi situacija bila jasna. Če gre za manjše popravke, za manjše spremembe kot tukaj, v takih primerjih ni treba uporabljati tega sredstva za to, da bi eh, potem se zgodilo, da eh, pogajanja propadajo, da se ne bi eh, spoštovali roki in da bi potem prišlo do sporov. Kakorkoli že, rezultati so dobri, podprli bomo to poročilo in zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali pri tem delu. Naslednja. Hvala lepa. Naslednji govornik. Najlepša hvala. Zelo lepo ste to povedali. Želel pa bi poročevalca nekaj vprašati. Kaj pa naredite takrat, ko je svet proti eh, našim predlogom. No, mi bi sicer želeli nekaj bolj zavezojočega, kar zadeva zastoje. Mi smo zahtevali, da bi morali vse tiste, ki povzročajo zastoje, obravnavati na enak način. Tega sedaj v tem poročilu ni, to je vse eno slabost. Ampak kaj pa imamo? Imamo vse eno določen rezultat v zvezi z earmarketom. Tukaj je sedaj odstavek države članice bi morale. Tu sedaj vemo, kakšni so zneski in kakšni ukrepi so bili izvedeni s tem denarjem. Lahko se začne razprava. Potem interoperabilnost. To je bistvenega pomena pri. Eh, udejanjanju notranjega trga. Sicer se lahko zgodi, da bi države članice ovajale vsaka svoj sistem. Pomembno je bilo to, da se določi načela in če tega ne bomo naredili, predstavljate si, kaj se bo zgodilo. Vse to, eh, kar bo sledilo, naprimer tudi bela knjiga, torej eh, nič se ne bo več premaknilo. ne bomo več mogli govoriti o internalizaciji zunanjih eh, stroškov za ta sektor. O eurovinjeti ne bomo mogli govoriti. To sem povedal že včeraj. To je začetek razprave in v naslednjih desetih letih bomo vsake dve ali tri leta se morali pogovarjati o Eh, internalizaciji zunanjih stroškov. Tudi za druge načine prometa. Poročevalcu sem to že povedal, to ne bo lahko, ampak v svoji skupini bom to uh, branil. Vem, kje so slabosti, vem pa tudi, kakšno strateško težo ima to besedilo. Hvala lepa. Eh, jaz nisem nič eh, boljši človek, ki bi znal eh, liberalce prepričati o tem. Gospa, gospa Lichtenberger, jaz sem kar predvsej optimistična, vendar ne tako optimistična kot vi po tem trialogu. Vsi tisti, ki smo pričakovali neke prve korake v smeri večje trajnosti, bodo sedaj eh, bojo sedaj razočarani. Torej, vsi tisti, ki smo si želeli korakov v prid večjega trajnostnega razvoja. Če smo pošteni, eh, to, ta dosežek v zvezi za internalizacijo stroškov, to ni, to ni bistveno. Ampak to ni bilo odvisno od poročevalca. Poročevalec je res močno trudil. Gre za eh, lobiste v svetu, V bistvu gre za vlade. Vlade, ki pritiskajo in ki so proti temu, da se bi kaj premaknilo naprej. Takole. Vse, vsi tisti, ki jih zanima življenje ljudi, ki živijo blizu avtocest, so lahko razočarani. tovornjaki. Nekateri tovornjaki so že tako stari, da sploh ne bi eh, smeli več voziti po cestah. To ni rešeno. Potem tudi ni ustrezno urejena tonaža. Tu se upoštevajo eh, interesi eh, konkretno ene države članice, to je Nemčije. In posledično ugotavljamo, da svet ni razmišljal o trajnostni politiki. To je, takšna so dejstva. To vidimo, če si nekoliko pogledamo vsebino teh razprav. Ena stvar je jasna. V tej obliki bo zelo težko za vsako državo članico karkoli narediti in mislim, da nismo veliko dosegli. Konfrontacija se bo nadaljevala. In razumeti moramo, da so določeni ljudje razočarani. Ti ljudje so dejansko upali, da bo Evropska unija več naredila za trajnostni razvoj, da bo bolj upoštevala okolje, eh, zdravje ljudi, ki živijo blizu avtocest in ti elementi niso bili upoštevani in zato eh, so ta upanja bila izdana. Ampak zato je kriv svet. Moramo pa to jasno in glasno povedati. To je korak nazaj v evropski misli. Hvala lepa, gospod Zile, tri minute. Hvala lepa. Moja skupina kot celota je kar zadovoljna s tem kompromisom. Kot veste. Vemo, da je bilo težko priti do te stopnje da se je bilo težko dogovoriti se svetu. Mi bi želeli drugo obravnavo. V postopku sprave bi lahko dosegli slabši rezultat. Si opravil dobro delo. Sedaj imamo določene rezultate, ki jih doslej nismo imeli. Države članice se bodo lahko eh, v določeni meri same odločale, kako uporabljati eurovinjete, kako eh, internalizirati eksterne stroške. No, države kot so Latvija, določenih stvari ne bi želela. Veliko ruskega tranzita gre preko Latvije in Litve. In to ne bi bilo dobro. In to je tudi slabost našega trenutnega izračunavanja. In tudi eh, stroški odasneževanja zraka, to je nekaj, kar bo težko upoštevati. Ljudje, ki živijo ob cestah, so nesrečni zaradi odesnaženosti. poslovna skupnost tudi ni zadovoljna. Grandes Pascal, tri minute. Sí, gracias, presidente. Hvala, gospod predsednik. Rad bi povedal, da je gospod eh, El Kadravi opravil svojo dožnost in to zelo dobro. Njegov mandat je bil, da brani uh, stališče večine. Uh, ne, eh, jaz ne moja država, nismo, eh, ne pripadamo večini, smo nekakšni odpadniki in zato moramo najti neko izjemno obliko, nek drugačen način, ampak trudimo se. Eh, prešli smo z glasovanja proti do vzdržnosti oziroma smo se potem vzdržali. Poleg tega smo premagali uh, velike težave pri sklepanju dogovorov. Gre za težave, eh, da imajo države različne interese in eh, sicer vse gledajo v smislu tega, ali jim stvar koristi ali ne. Treba je pogledati uh, rezultat, pogledati, kdo plača in kdo zaračunava. To je v bistvu zelo preprosto. Uh, Eh, resničnost je pač taka. Tako svet kot parlament sta se tukaj potrudila in uh, zbližala svoja stališča. Dogovori z trialoga imajo določeno ravnotežje, koliko je bilo to pač mogoče. Bomo še uh, proučevali uh, te sporazume. Gospod El Kadravi, se mi zdi, da eh, dlje kot je prišel, sploh ne bi mogel priti. Mi smo zadovoljni, ampak še enkrat se bomo potrudili, da bi razumeli, ali smo res odpadniki pri tej temi. Na plenarnem eh, zasedanju bomo tudi še razpravljali o tem, kakšni so interesi moje države in drugih eh, tako imenovanih oddaljenih držav. Eh, vse te države se ne strinjajo, da je eurovinjeta neko čudežno zdravilo. To je v bistvu boj z mlini na veter. Gospod Elkadravi, ne bom ti nič očital. Treba je stvari še proučiti in stališča tukaj so včasih zelo različna. Hvala. Fried. Gospod Lajkfrid. Hvala lepa, gospod predsedujoč. Äh, er Naj ja čestitam poročevalcu je res, da lahko uh, razpravljamo o rezultatu. To, da odkar sem tu v parlamentu, je to tema o kateri smo že večkrat razpravljali, gre za zelo zapleteno zadevo in torej ne moremo mimo tega, da čestitam poročevalcu. Moramo pa razumeti, katero je bistvo te teme. Moramo priznati, v glavnem, da na področju politike prevoza niti svet, niti komisija, niti parlament, toliko manj, nimajo večine za to, da bi prišlo do pre, preusmeritve deleža a, prevoza s ceste na a, železnico. To je, mislim, jasno stališče. Potrebovali bi več politikov kot Pascal, ki je dejansko priznal oziroma opisal razmere take kot so in razume, katere so lahko izboljšave in je jasno povedal to, kar moramo storiti je pač to in to, če želimo res preusmeriti delež tega prevoza. Če pa nam to ne uspeva, potem to pomeni, da tega si ne želimo zares. Mislim, da je to očitno. In torej, če danes. A, če smo se danes pogovarjali o tem, da je posem normalno, da sunanje stroške se plačujejo v okviru železniškega sistema v roku treh let. In nekateri se sprašujejo, ali je to pozitivni rezultat, če na področju eh, težkih eh, tovornih vozil plačujemo 10 odstotkov več potem. Morda res si ne želimo tega, te preusmeritve eh, tovora s ceste na železnico, ampak škoda je je, da samo to ponavljamo, potem pa z dejstvi tega ne pokažemo. Hvala lepa. Moram reči, da je res prava nočna mora, ko a, ob koncu razprave še drugi dvigujejo roko. Gospa Majcer, izvolite. Ok, um, ja, ich denke mal, das entscheidende hierbei. Mislim, da je odločilna točka tukaj, da smo morda malo dosegli ampak gospod El Kadravi ima dobre diplomatske sposobnosti. Eh, te sposobnosti je tudi postavil na nek test. Morda nismo dokončno zadovoljni, ampak eh, trudimo se za earmarking. Mm, vsekakor nismo dosti dosegli do zdaj. Uh, in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 govoril oziroma poslušal sem o ambicioznih ciljih za ta sektor. Včasih pa pozabljamo, da gre tukaj za, eh, na tisoče delovnih mest eh, konkretnih ljudi. Ti ljudje eh, zdaj nosijo bremena in to se večkrat pretvori tudi v odpuščanja in druge težave, ki jih imajo ljudje ta sektor eh, zelo dobro poznam. Eh, večkrat so eh, dogodki in dobički tukaj omejeni. Omenjali ste stare tovornjake, stari so zato, ker si podjetja ne morejo privoščiti novih. Zelo težko se prebijajo skozi mesec in preprosto si ne morejo predstavljati eh, še dodatnih stroškov, ogromno delovnih mest eh, je s tem povezanih. Eh, ne gre za to, da bi ljudje lahko vlagali, pa nočejo, ampak gre za tiste, ki čez noč izgubijo delo. Govorimo o zelo ambicioznih idejah, da je treba vlagati v avtomobile, v tovornjake, v dodatno tehnično opremo. Ampak verjemite mi, da poznam uh, ta podjetja, eh, nekatera podjetja so na trgu tri leta in še vedno zaposlujejo ljudi oziroma uh, ohranjajo delovna mesta, uh, ko bi te ljudi lahko odpustili. Oh, ja. Naslednji govorec. V Nemčiji je bila raziskava. Uh, o prevoznikih. Ministrstvo v Nemčiji uh, je ugotovilo, da uh, je škoda, ki jo povzroči tovornjak na cesti, 60 krat večja kot uh, škoda avtomobila. Uh, zakaj torej vzdržujemo taka podjetja, zakaj uh, subvencioniramo uh, ta podjetja in tovornjake, ki naredijo toliko ekološke škode. To je uh, resnično veliko vprašanje. Uh, vi pravite, da podjetja na polskem dobro delajo. Od uh, 90-ih let je bilo ogromno delovnih mest na tem področju izgubljenih zakaj potem niste uh, podprli uh, prevoznikov, zakaj se niste trudili za ohranjanje delovnih mest. To se sploh ne omenja. Eh, če pa se na cesti izgubi neko življenje, to pride na naslovnice. Ogromno cest v Nemčiji je bilo zaprtih in zmanjšale so se tudi izgube. To se dogaja po Evropski uniji. Če želite ohraniti delovna mesta, potem ne smete pozabiti na železnice. Poglejte, kaj se dogaja na cestah z ekološkega, eh, gospodarska in drugih vidikov je to slabo. Gospod Paskarili, prehajamo na Eurovinjeto eh, oziroma na vaše mnenje o tem, kaj bo komisija o tem povedala? Zelo malo lahko rečemo. E, komisija je vesela tega rezultata. Čestitamo tudi poročevalcu za odlično upravljeno delo. To besedilo je uravnoteženo, kajte šlo je za zelo razno, e, različna stališča med državami članicami in tudi z, e, znotraj parlamenta. Res je, da je to, komis, da je to poročilo pod pričakovanji komisije pot eh, eh, njenim prvim predlogom, potem bi pa želel vseeno povedati tistim članom, eh, povedati tistim članom parlamenta, ki so kritizirali premalo ambiciozno besedilo, da je ta kozarec več kot pol poln. Kajti prometna politika na evropski ravni lahko odslej internalizira zunanje stroške. To je v skladu z belo knjigo, ki jo je komisija predstavila pred nekaj meseci. To je tudi tisti vzvod, ki bo omogočil bolj splošno uporabo tega načela v vseh načinih prometa. Potem, ker je tu še svežen eh, rezervacija sredstev Irmaken oziroma dodelevanje sredstev, ta del je sedaj dosti bolj dodelan, kot je eh, bil v letu 2006. Potem imamo cel člen, ki vsebuje pravila o uh, eh, dodelevanju teh prejemkov. 15 odstotkov prihodkov iz prostojbin, se pravi tako od cestnin kot od zunanih stroškov, je treba investirati več čez uh, evropske meje. Potem imam tu v besedilo predvsem obveznost eh, držav članic in pri tem se ne spuščamo v fiskalno soverenost držav članic. Videli smo, da eh, svet trdo stoji na svojem stolišču. Vseeno pa obstaja obveznost za države članice, da javno predstavijo komisiji eh, informacije o porabi sredstev. Torej, predstaviti morajo tako javnemu mnenju kot komisijo, koliko denarja so dobile od eh, cestnin, in, in koliko tega je bilo investirano. Potem je tukaj še precej tehničnih podrobnosti, ki jih je omenil poročevalec. Komisija se je zavezala, da bo pripravila priročnik o variaciji eh, pristojbin za zastoje. Potem je tukaj eh, še svežen, ki se nanaša na obnovo flote oziroma voznega parka, pardon. Potem so tu še oprostitve za nova vozila, po drugi strani imamo tudi malo se za bolj onesnažujoča vozila, potem je tu tudi obvoznost obveznega dodelevanja sredstev, eh, ki je povezana z zviševanjem pristojbin. Torej, to delo še vedno teče. Delo še ni končano, to podarjam. 93. E, leta smo začeli, to besedilo je iz leta 2006, potem smo stvar predstavili na deso 2008, sedaj smo leta 2011, naslednje leto bo komisija uh, predstavila poročilo, čez 4 leta bomo mogoče imeli nov zakonodajni predlog. Torej, tu je napredek skromen, zato ker so to politično občutljive zadeve. Vseeno pa napredujemo. Zato moramo upoštevati tudi napredek, ki je bil dosežen v daljšem obdobju, ne samo v zvezi z Eurovinjeto. In zato upam, da bo parlament 8. junija glasoval za to besedilo in s tem bo parlament odprl pot k internalizaciji zunanih stroškov v cestnem prometu, pa tudi v drugih načinih prevoza. Torej, to je eh, dokaz trajnostne tra, eh, prometne politike, ki bo prispevala k manjši porabi energije, manj zastojom in eh, čistejšemu okolju. Hvala lepa. Hvala, gospod Paskarili. Uh, ne strinjam se nujno z vami, da je kozarec uh, pol poln, uh, eh, raje bi rekel, da ni prazen, uh, je pa bolj napolnen eh, z željo in z uh, nekim duhom sodelovanja, kot pa s konkretnimi ukrepi. Um, torej, potrebovali bi uh, več dejanj na tem področju. Poročevalec, uh, želiš besedo? potem bomo pa govorili o nekontroverzni temi mm, tekočin. Mm, ehm, ik wil gewoon even zeggen dat, uh, dat ik de collega's wil danken voor hun tussenkomsten. Uh, het is... Kolegom se zahvaljujem za njihove prispevke. Ta odbor uh, je zagotovil široko podporo in zato uh, smo tudi dosegli uspeh v svetu. Uh, imeli smo uh, zelo majhno večino v svetu in težko je bilo glede dodeljevanja sredstev oziroma tako imenovanega earmarkinga. Če eh, tukaj upoštevam, da 15 odstotkov stroškov internalizacije uh, zunanih stroškov mora biti namenjenih uh, eh, TNT, uh, eh, TNT mreži. Potem od tega ne ostane veliko, 50 odstotkov uh, bi bila primernejša vsota. Če si ogledamo situacijo v sedanjem trenutku v primerjavi s eh, preteklostjo. Uh, mislim, da tega earmarkinga prej sploh ni bilo. Gre za pravi korak v pravo smer, ni pa to še konec poti. Če si ogledamo politične koncepte, se tudi strinjamo s tem in mislim, da so rezultati pozitivni. Hvala, ker ste sodelovali z mano. Okay, well, eh, Hvala, tudi sam bi se zahvalil poročevalcu, poročevalcem v senci, njihovemu osebju, tudi sekretarijatu za težko delo. To je vaš zadnji dosje v Evropskem parlamentu parlamentu oziroma v odboru za transport. Določeni člani gredo na to v odbor uh, ITRE. Vsem se zahvaljujem za upravljeno delo in član odbora bi tudi opozoril, da bomo glasovali 7. junija v torek. Hvala vsem, ki ste bili uh, vključeni v to delo, še posebej pa poročevalcu in poročevalcem v senci. Naslednja točka pa je varovanje v letalstvu, izmenjava mnen. Uh, prosil bi gospoda Rojtija, da pride sem gor, uh, da bo laže dosegljiva tarča. Pričakujem, da bo to zelo živahna razprava. Torej, gospod Reuter, kaj nam boste povedali? Spoštovani člani, eh, ohranite mirno kri. Hvala, gospod predsednik. Najprej naj povem, da sem z veseljem prišel v vaš odbor, še posebej po tako uspešnih pogajanjih o eurovinjeti. Moja tema pa je seveda veliko težavnejša. Rad bi vas obvestil, informiral o tem, kakšno je trenutno stanje pri tekočinah eh, v letalstvu, v letalskem prometu. Torej, o tem uh, bi vam rad povedal uh, najnovejše dogajanje. Imel sem že priložnost Eh, dvakrat govoriti s koordinatorji o tem, 3. maja je bilo to in 10. maja. Ampak ideja je bila tudi, da naj bi predstavnik komisije prišel in poročal celotnemu odboru. Najprej naj povem, da se podpredsednik gospod Kalas upravičuje. Včeraj sva se pogovarjala o tem in. Rekel je, da bi zelo rad prišel, ampak v tem trenutku se ukvarja z nečem, kar eh, zelo cenite. Eh, s kolegijem komisije se pogovarja o večletni finančni perspektivi in iz tega razloga ni mogel danes priti v odbor. Prosil me je, eh, naj ga nadomestim. Kje se torej nahajamo v tem trenutku? Veste, da je komisija le dan pred 29. aprilom uh, podala priporočila državam članicam, da preložijo uh, sprostitev prepovedi uh, tekočin na letalih, ki jih tekočin, torej, ki jih kupijo v tretjih državah in uh, sicer zakaj zelo jasno je postalo v zadnjih eh, dveh tednih pred koncem aprila, da veliko število držav članic eh, tega ne bo izvajalo. Takrat je to eh, obsegalo več kot polovico držav članic, to je bilo zelo težavno. Vsi se spomnite, da smo skupaj razpravljali o tem, da naj bi komisija uh, tukaj ukrepala hitro, uh, kar se tiče uh, zmanjšanega nadzora nad tekočinami na letalih. Ampak samo nekaj uh, bi jih potem nasprotovalo zakonu. Tako smo mislili v začetku, potem pa je to storilo kakih 15 držav članic. In samo en dan preden naj bi pravilo uh, začelo veljati, smo dobili prošno iz ZDA, da bi imeli posvetovanja glede uh, varnostnega nadzora tekočin, ki so uvožene iz tretjih držav. V imenu gospoda Kalasa sem potem kontaktiral vašega predsednika ki je rekel, da naj bi v naslednjih uh, tednih morda uh, govorili o tem, kako je s tem v sedanjem trenutku. Dobili smo vestilo iz ZDA in takoj smo uh, prosili naj se pogajalec pride z nami pogovarjati o dodatnih varnostnih ukrepih, ki naj bi jih zahtevali ZDA, ko bi mi sprostili eh, pravila na tem področju. To se je zgodilo 4. maja. Eh, razprava pa nažalost eh, ni bila uspešna. Vodila je v to, da smo 6. maja prišli do tega, da dogovor ni bil sprejemljiv za vse. Washington uh, je zaostril varnostno situacijo po smrti uh, Osame Bin Ladna. Potem smo o tem razpravljali še z državami članicami. Od devetih držav članic, ki so bile pripravljene uvesti to sprostitev nadzora nad tekočinami pred koncem aprila. Zdaj le dve države oziroma tri eh, želijo to storiti. Če bo to povezano tudi z zaostrenim kontrolami pri čezatlantskih preletih. To je precej težavna situacija. 25 ali 24 držav članic bo najbrž uporabilo to, kar vi imenujete eh, klauzulo opt-out. Ta omogoča vsaki državi članici, da uporabi strožje ukrepe. Seveda bi lahko preverili, ali gre za res strože ukrepe pri teh 24 državah članicah. Ampak tudi glede, glede na trenutno varnostno situacijo bi bilo to kar težko. Zato smo znotraj komisije, gospod eh, Kalas, med drugim je prišel do zaključka, da bomo eh, verjetno morali iz slabe situacije potegniti, kar se le da, in to situacijo potem uporabiti, da se bolje pripravimo eh, na doseganje ključnega cilja. Tu pa gre za ukinitev eh, nadzora nad tekočinami. Eh, in zato si prizadevamo do leta 2013. To bi radi dosegli do leta 2013. Zdaj pa bi vam radi predlagali naslednje. Radi bi uh, nadaljevali spremembo trenutnih pravil, uh, dosegli, da to, kar je zdaj obveznost, uh, postane uh, možnost, da se torej sprosti ta nadzor nad tekočinami, da bi to postala pravica držav članic, ne njihova obveznost. Na ta način bi države članice imele možnost izbirati, ali to želijo uvesti ali ne. Odločile bi se torej za opt-in uh, in si izbrale bolj sproščene režime tiste, ki morda nimajo čezatlantskih letov, tiste, ki uh, vlagajo v opremo, tiste, ki želijo preveriti novo opremo, bi to lahko storile. Načeloma pa vse splošna ukinitev nadzora nad tekočinami bi morala biti dosežena do leta 2013. Vi mi boste povedali kaj nam bo zagotovilo, da se ne bomo znašli leta 2013 v isti situaciji kot danes. Glede tega vam lahko povem samo to, da smo se naučili nekaj iz eh, svojih izkušenj. Edina stvar, ki jo lahko naredimo, je, da eh, nadzorujemo bolj kot pa zaupamo. Torej, mi načeloma predlagamo to, da uh, eh, se izberemo za rok leto 2013 in da vzpostavimo delovno skupino čim prej skupaj z državami članicami, industrijo, eh, z industrijo, ki uh, izdeluje opremo za nadzor tekočin, skupaj z letališči bi morali to storiti, skupaj z letalskimi družbami. Uh, in tudi skupaj z vami. Vam bi potem tudi uh, poročali o tem, kako uh, se držimo načrta za ukinitev tekočin do leta 2013 oziroma ukinitve nadzora. Ne smemo se znajti v situaciji, ko bomo dva ali tri dni pred spremembo pravil uh, spet naleteli na težave. Nekatere države članice uh, zaostajajo pri tem, druge imajo uh, druge težave. Torej, da ne bi prišlo uh, do podobne situacije kot zdaj. Delovno skupino bi morali ustvariti z vsemi strokovnjaki, poročati vam in zagotoviti, da se bomo držali roka leta 2013. Še nekaj bi morali narediti, zagotoviti moramo, da ne bomo imeli uh, doba, čezatlantske uh, dobave. June, June. Torej, da ne bo kakšnih presenečen z druge strani Atlantika. Moramo si prizadevati za uh, skupno deklaracijo med EU in ZDA glede roka 2013, uh, glede tega, da bomo sodelovali uh, pri ukinitvi uh, nadzora nad tekočinami. Mislim, da je vse to ključnega pomena, seveda me lahko tudi uh, skritizirate, lahko rečete, da bi morali na to misliti prej, vendar pa se mi zdi, da zdaj ne bi imelo smisla ukiniti roka 2013 moramo ga še enkrat proučiti, moramo biti trmasti pri tem. In leta 2012 bomo že lahko povedali, ali to ima smisel. Zato bi si prizadevali, nisem ponosen na situacijo, kakršno imamo zdaj, žal mi je in tudi gospod Kalas uh, je zelo zaskrbljen zaradi trenutnega stanja. E, žal nam je, da nas države članice niso obvestile, niso nas opozorile na primeren način, tudi naši čezatlantski partneri nas niso opozorili in zagotoviti moramo, da mehanizmi, ki jih bomo zdaj uvedli, bodo zagotovili, da bodo informacije in pa roki na mestu in da bo vse delovalo. Hvala. Hvala, gospod Reuter. Eh, članom bom dal po tri minute in potem bomo imeli še možnost eh, eh, za odgovor gospoda Rojta. To so bili govorci, na koncu pa bom spregovoril še jaz. Gospod Groš, tri minute. Uh, danke, Hvala, gospod predsednik. O tem smo že imeli priložnost razpravljati, ampak prav imate. Uh, mislim, da še vedno potrebujemo nekaj pojasnil za prihodnost. E, delno se strinjam z vašo analizo, treba je upoštevati, da smo se sami znašli v tej Eh, težki situaciji. Uh, Francija nas je tukaj postavila v ta položaj, potem so sledili še drugi. In če bi ravnali tako, kot smo menili, bi to bil presedan. Eh, v svetu smo pustili vrata delno odprta, da Eh, da nek pravni pečat tej zadevi. Mislim, da moramo svetu povedati, da ne gre za vprašanje varnosti, ampak za vprašanje vlagan. Če govorimo o varnosti na letališči in kdo uh, za to plačuje. ni uh, samo ne pošteno do parlamenta, eh, da govorimo o tem, ampak je nepošteno tudi do potnikov, nepošteno pa je tudi do tistih letališč, ki so že naredile ta vlaganja. Odločitev, ki bo zdaj sprejeta, ne upošteva uh, vseh teh elementov na primeren način. Vse skupaj postavlja v roke tistih, ki uh, tukaj ne igrajo pošteno. Želimo si pozitivnih e, rezultatov in naj povem, ne želimo klauzule opt-out za odločitve povezane z varnostjo. To se bo v prihodnosti vedno zlorabljalo. Potem drugič, vsaka povezava z uh, e, kakšno uh, tehnologijo, uh, vse to je treba upoštevati roka nismo uh, dosegli. Dogovori s tretjimi državami, še posebej ZDA, glede tega pa naj povem, da nimam težav s tem, da leto 2011 postavim kot opcijo, ampak je pomembno, da bomo leta 2012 imeli možnost, da vsi, ki so vključeni tudi iz ZDA in ljudje, s katerimi imamo dogovore, da bodo lahko sprejeli odločitev o tem, kaj se bo zgodilo po letu 2013. Težko je zdaj govoriti, kaj bo po letu 2013, gre za uh, tudi tehnična vprašanja, da bi ohranili kredibilnost. Ne smemo samo uh, postavljati roka leta 2012, ampak tudi ukrepati. Eh, ehm, Gospod Alka Drave, tri minute. Hvala lepa. Gospod predsednik, kot koordinator uh, sem bil udeležen v razpravah o tem vprašanju za zaprtimi vrati. Pr, ni se prvič zgodilo, da smo to odločitev uh, Eh, odložili za nekaj časa. In eh, seveda eh, nismo zadovoljni, da nekatere države članice v zadnjem trenutku rečejo, da tega ne bodo uporabljale. In mislim, da gre tudi za problem metodologije. Kajti delovno skupino bi že morali ustanoviti, vendar dobro, to je preteklost, gledimo prihodnost ugotavljamo, da pri uporabi eh, te uredbe države članice zlorabljajo možnost, da sprejmejo strožje ukrepe in zato smo mi v slabšem položaju sedaj. Mislim, da moramo državam članicam jasno povedati, da Eh, tu eh, ne gre samo za varnost, ampak da gre v bistvu za financiranje. In želeli bi, da se svet bolj angažira. Svet mora reči, da je eh, pripravljen sprejeti ustrezno stališče. Sedaj je pravi trenutek, da svet pokaže, da je pripravljen o tem razpravljati, zato da se stvari rešijo. Sedaj smo v težki situaciji in zato je najboljša možna rešitev delovna skupina. E, sedaj se osredotočimo na ta novi rok, 2013. Predlagate tudi, da vključimo američane. Bravo! S skupno izjavo ZDA EU bi bili nekoliko pomirjeni, ampak vseeno e, potrebujemo jasno angažirano sveta in mislim, da bi morali to predstaviti tudi na plenarnem zasedanju. Morala bi biti prisotna tudi komisija in predsedstvo bi moralo tudi eh, obljubiti, da bo vse narejeno do leta 2013 oziroma da se bo naredilo, kolikor se pač da. In želimo, da smo stalno informirani o tem, kar se dogaja. Kaj te Eh, ni sprejemljivo, da nas samo nekaj dni pred eh, potekom roka informirajo o tem, da so eh, spremenili svoje mnenje. Ja Najlepša hvala. Ni se prvič zgodilo, da. Eh, je prišlo do takih sprememb v odločitvah. To vse skupaj skleda eh, malo eh, noro, zato ker konec koncev skušamo sprejeti uredbo, ki bi olajšala življenje evropskim državljanom. Kompromis je dober, vendar pa ni bilo javno povedano, kaj naj bi se zgodilo 29. aprila. Samo insajderi vedo, potniki pa ne. Nastala je škoda. In škoda je tudi to, da je komisija Eh, izgubila svoj obraz. In ne želimo, da bi se to ponavljalo. Delovna skupina, to se mi zdi dober predlog. Moje vprašanje pa je, ali bo vključena tudi industrija, ki izdeluje to opremo, ali bi lahko predstavnike te industrije povabili v časa do časa, ni mogoče nujno, da stalno sedijo v tej delovni skupini. Potem dogovor z ZDA, to se mi tudi zdi pametno. In eh, še končno, poskušajmo gledati na pozitivno stran, bodimo optimistični. Leta 2013 bomo imeli relativno varno, boljšo tehnologijo, ki jo bomo lahko uporabljali, tako da bodo te kontrole na mejah nekoliko enostavnejše. In verjetno eh, bomo do takrat imeli tudi tako pretlago, ki jo ne bo mogoče odpirati. Gospa Lichtenberger, tri minute. Ja, herzlich. Najlepša hvala. V mnogih pogledih se v celoti strinjam s kolegom Grošom. Problem je enostavn, če obstaja opt-out klauzula in če se uporablja. To se ne more sicer vedno narediti, ampak v zadnjem času se ta opt-out klauzula uporablja. Ampak v zadnjem času vidimo tudi, da svet igra svojo lastno igro in zvečajno eh, uh, delajo po načelu take the money and run. In mislim, da uh, se je to dogodilo tudi tokrat, to moramo nažalost ugotoviti in tudi za, v prihodnje moramo zelo jasno povedati, kako načrtujemo in kako želimo leta 2013 res napredovati. S kolegico Meissner se tudi strinjam. Tudi jaz menim, da to ni nekaj, kar bi morala reševati industrija s komisija, ampak to eh, je nekaj, kar eh, morajo reševati tudi tisti, ki plačujejo skupaj se politiki in se komisijo. In eh, vključeni morajo biti strokovnjaki za varnost. Rekla sem že, da, smo, da si ne smemo pustiti diktirati. Ja, obstajajo naprave, ki znajo vse odkriti, ampak te naprave so kar precej drage. In tisti, ki eh, želi vse odkriti, mora tudi vedeti, koliko bo za to eh, plačal. Eh, ogromno tehnologije že obstaja, ampak moramo čisto jasno povedati, tak, eh, take tehnologije so zelo drage. No, potem. Eh, še eh, možnosti za države eh, članice, da bi imele delovno skupino, verjetno je to edini način naprej. Do leta 2012 moramo imeti jasno oceno. Ravno tako moramo oceniti, ali so ta pravila sploh potrebna in ali bodo imela kakršenkoli učinek. O tem smo razpravljali zadnjič. Govorili smo tudi o kemikalijah, Ne, torej, želela bi oceno. Najprej. Najti moramo pravi kompromis med varnostjo in stroški. To vprašanje si moramo eh, postaviti, kajti če tega vprašanja ne bomo rešili, bomo vedno padli v isto past. Potem še en predlog. Prišla bo ameriška delegacija, v Budimpešti bo sestanek med EU in ZDA in v Budimpešti bodo razpravljali tudi o varnosti. In eh, prav gotovo bo ta tema zelo pomembna v razpravah. Mislim, da ne smemo en, enostavno copy and paste tisto, kar prihaja iz ZDA. Moramo imeti svoje lasne standarde in si potem postavljati prava vprašanja in imeti moramo več zaupanja v svoja stališča. Sicer se bomo vedno znašli pred istimi težavami v istih situacijah in to ni ravno dobro za našo eh, kredibilnost. Thank you, chairman. Gospa Foster, tri minute. Najprej, najlepša hvala eh, gospod Reuter za vaše razlage. Odkrito povedano, jaz ne bi bila tako sproščena v zvezi s tem. Kajti vsi tu. Eh, nismo uh, verjeli, da uh, lahko to naredimo do 29. Eh, aprila. Vsi smo se pogovarjali z industrijo in ugotovili, da to bi bilo sicer lepo, če bi imeli in to je prav gotovo nekaj, k čemor moramo stremeti. Torej, 2013 je realističnejši rok. Osebno povedano, mislim, da je bilo čisto naivno razmišljati in misliti, da bodo vse države članice to sprejele, kajti vi veste in jaz vem, da imajo različne države članice različne ravni varnosti iz raznih razlogov in eh, to se ne bo tako hitro spremenilo. Kar zadeva eh, to temo, o kateri dejansko govorimo. Eh, torej, lepo bi bilo, če bi se bilo tisto, kar smo se sprejeli v resniči leta 2011 ampak jaz sem potnica in jaz ne bi želela uh, stati štiri ure na letališču samo zato, uh, da eh, bi nekdo uh, skušal uh, oziroma uh, uh, uh, hotel izvesti vse, uh, vse kontrole. Uh, Z 100 ml lahko živimo v bistvu do tistega trenutka, ko bomo vsi prepričani, da imamo tehnologijo, da so ljudje ustrezno sposobljeni, da jo znajo uporabljati in da bomo vsi lahko hitro šli skozi sistem. Lahko se pogovarjate z američani, mislim, da ni eh, slabo imeti delovne skupine, ali smo eh, v njej, ali smo lahko v tej skupini, ne nujno. Mislim, da bi industrija morala biti zastopata, letališča, varnostne službe, države članice. Kaj te je za me, je najpomembnejše le še naslednje. Če bom šla na letalo, želim vedeti, da sem popolnoma varna na 15 eh, tisoč metrih višine, ne samo zaradi eh, prepira o steklenici džina. Stvari moramo imeti v perspektivi. Naredimo vsi korak nazaj in eh, delajmo konstruktivno. In, eh, potrebujem tudi sodbo komisije, mislim, da se pogovarjate s pravimi ljudmi. Eh, in pričakujem že, da boste prišli naslednjič spet z več informacijami in da nam boste lahko povedali, kako to rešiti na en razumen način. Gospod De Grande, tri minute, prosim. Vse? Ja, vse. Hvala, gospod predsednik. Uh, koordinator naše skupine eh, je oblikoval stališče in s tem se popolnoma strinjam. Bi pa rad podal svoj razmislek eh, zelo na kratko. Imel sem čas, da sem bil poročevalec o priporočilu o letalski varnosti. Vprašali so me, zakaj se nismo držali roka 29. aprila. in rekel sem, da bo danes eh, komisija v odboru za transport razložila hm, ta eh, zastoj oziroma to problemo, ta problem. To je resnično uh, sramotno. Zelo me skrbi uh, ugled evropskih inštitucij. Hm, ta uh, zgodba je že stara. Imeli smo resolucijo, sam nisem glasoval za njo. Uh, ker se mi je zdelo, da ne prinaša nobenega odgovora. Ni se mi zdelo primerno, da v času teroristične nevarnosti ukrepamo na ta način. Nadaljevali smo torej to zgodbo, našli smo neko e, zmerno rešitev, ampak danes smo pozabili na preteklost nismo vsega upoštevali, kar bi morali in ni. Uh, možno, da ne bi uh, državljani imeli občutka, da države članice, svet, uh, parlament in komisija gredo v različne smeri in da ne prevzemajo odgovornosti za letalsko varnost, kar je pomembno. Najbrž menijo, da uh, stvar, stvari ni konca, da se to že predolgo vleče. Rad bi vas spomnil, da države članice eh, pri sprejmanju svojih odločitev ne sprašujejo nas za mnenje, ampak preprosto sprejmejo odločitev. V tem primeru, če bomo imeli dogovor, upam, da bo upošteval vse okoliščine in da bo spoštoval Evropsko unijo tako, kot je potrebno. Strinjamo se s tem, da potrebujemo skupne odločitve, ampak eh, zanima me, kakšen je ugled evropskih inštitucij pri tem. Eh, vsak to vleče v svojo smer. Ni se še nič eh, zgodilo, to je pač osamljen incident, ampak kako bomo dosegli, da bodo vse tri inštitucije na ravni uh, svojih dolžnosti. Državljani od nas pričakujejo odgovorne odločitve. Državljani imajo svoje pravice, ki so tudi zapisane in tukaj se trudimo za odločitve v prid državljanom in v prid varnosti in zato uh, moramo biti uh, in delovati na primerni ravni. Hvala. Fried. Hvala lepa, gospod Lightfried. Tri minute za vsakogar, torej tudi vi imate tri minute. Hvala lepa, gospod predsednik. Nekoliko nerad delam to, eh, oziroma govorim to, kar bom povedal. Zlasti obžalujem da bom to moral povedati kolegici eh, Lichtenberger. Nisem prepričal, da je svet edini tisti, ki je kriv. Vsi ste eh, Si, žel, eh, si želeli, da bi eh, ukrepi bili strožji, ne samo svet, ampak več ljudi. Mi kot Evropski parlament ne moremo biti zadovoljni. Mogoče nismo tudi bili tako pametni, kot bi morali biti. Mislim, da ni bilo pametno iti po poti, po kateri smo šli. Komisija je napak razumela signale in uh, eh, predvsej neverjetno je, da bi si lahko predstavljali, da en dan pred samim eh, začetkom uveljavljanja novih pravil še vedno ne bi vedeli točno, ali bo stvar šla naprej ali ne? Nihče ni nič naredil, da bi eh, ugradil novo opremo, nič, nič ni bilo rečenega o tem, ali je nova oprema bila kupljena. Skratka, cela konstelacija je bila precej nesrečna. In sedaj se moramo zbrati in se odločiti, kaj je sploh mogoče izvesti in to se mora dogajati na ravni držav članic in tudi z mednarodnimi partnerji se moramo pogovarjati. Najslabša stvar bi bila ta, da bi določili en drugi rok in potem bi se eh, vse spremenilo eh, dva dni pred iztekom tega roka in bi rekli se, to se pa ne da, pozabimo na to. Sistem je nekako že vzpostavljen. No, če je zaradi tega sistema eh, trgovine, brez eh, rimske trgovine, nekoliko slabše poslujejo, pač eh, tako je. Mislim, da ni nobenega smisla sistema spreminjati, če tega vsi ne spremejo. Zato si stvar mirno poglejmo, odločimo se, kaj deluje in ne določajmo ponovno eh, rokov, ki jih ne bomo mogli spoštovati. To bi bila napaka. Gospod Zesada, dve minuti, eh, tri minute, pardon. Pani predsednica, eh, vam ni prav spirši. Najlepša hvala, gospod predsedujoče. To ni prvič. Da se strinjam s prejšnjimi govornici, z gospod Lihtfried. Nimam kaj dosti zapovedati. Naj rečem samo, da sem zelo razočaran. Oziroma, kako me jezijo te omejitve tekočin, ki jih lahko vzamemo na letalo. Moj občutek pa je, pa ne vem, ali je to rezultat slabe volje držav članic, oziroma je to stvar tehnologije. Zaradi vsega tega nam namreč ni uspelo uresničiti svojih eh, načrtov nobena tehnologija ne obstaja, ki bi eh, omogočala razlikovanje med varno in nevarno tekočino. Če bi pa takšna tehnologija obstajala, komisija, prosim, povejte nam, eh, koliko bi stala taka tehnologija. To bi želel vedeti. EU. ni edina na svetu, imamo partnerje, imamo tretje države, iz tretjih držav prihajajo letala v Evropsko unijo, potem gre do letala iz EU v tretje države. In moje vprašanje je naslednje. Ali so naši partnerji bili pripravljeni sprejeti nove standarde varnosti v letalskem prometu? Hvala lepa, gospod Fleikenstein. Gospod predsedujoči, vse je bilo že povedano, zato bom zelo kraten. Eh, gospod Reuter, veste, da sem zelo skeptičen v zvezi eh, s tem, kar je bilo predlagano. Ampak vseeno pa ni razloga za uh, veselje, ker je bila ta odločitev sedaj odložena. Meni se zdi samo ena stvar pomembna. Najprej uh, moramo Eh, narediti vse, da bomo preprečili eh, dodatne eksperimente na ljudeh, potem drugič pa moramo eh, nehati šikanirati ljudi, ki so že kupili tekočine v drugih, drugih državah. No, 2013 ali bo to res rok, ampak sedaj je bilo samo predlagano, da bi leta 2012 eh, si lahko še enkrat pogledali celo to vprašanje. In eh, verjetno se bo zgodilo to, kar je rekla gospa Foster. Dovolite mi, da še jaz nekaj rečem. V, v presenečenju stresam z glavo. Mislim, da se moramo eno stvar pojasniti. Znebimo se tega vprašanja, da je do te zamude prišlo zaradi eh, skrbi za varnost. Ne, do te zamude je prišlo zaradi finančnih razlogov, zaradi finančnih omejitev. Fi, finance oziroma stroški nakupa novih naprav so tisti, ki so preprečili to. Pogovarjal sem se z proizvajalci, ti so rekli, naprave so v redu. Eh, potem so se eh, pogovarjali z vladami, pa vlade sploh niso vedle, ali so na razpolago eh, take naprave. Ampak stvar je bila v tem, da so morali plačati za to. Ne moremo kriviti samo sveta. Svet je bil tista zadnja kapljica morja, ampak tudi mi imamo svojo, svoj delež odgovornosti. Tudi mi smo tu se obotavljali. Tudi Eh, na komisijo prelagamo odgovornost, da so stvari eh, predolgo eh, zavlačevali. No, ampak tudi letališča so tista, ki so nekaj kriva. Ta so lobiranja, da so povzročila probleme na koncu. V bistvu gre za industrijski lobby, ki je to povzročil skupaj s svetom in skupaj z nami. In Čisto javno bom tole povedal in to govorim in to bom branil tudi posod. Gre za denar, gre za stroške. In kar pa zadeva vmešavanje ZDA, znašli smo se v scenariju. Tisti, eh, ki bi spoštovali zakon, bi bili komercialno kaznovali. In gospod Reuter, ko ste rekli druge, so pa potem rekli, mi tega ne moremo izvesti. Ne zaradi varnosti, ampak enostavno zato, ker bi američani potem začeli eh, izvajati strožje eh, ukrepe proti njim, kot pa proti onim, ki bi kršili eh, EU zakon. No, potem je tu še nekaj. Naj rečem še eno stvar. Eh, leto 2013. Nobenega jamstva nimamo, da Eh, se ta stvar ne bo ponovila leta 2013 in da bo svet povedal točno isto stvar. In to moramo skušati preprečiti. Nekdo je tudi rekel o javni zavezi sveta. A ste bili vi, ne vem, kdo je bil to. Javna zaveza od sveta. E, obljube sveta so prazne obljube. Eh, svetu ne zaupam odnos s svetom je sedaj na najnižji možni ravni, vsaj kar zadeva naš odbor, se ne gre samo za ta dosje. Dolge razprave smo imeli danes popovdne tudi v zvezi z drugim dosjejem in tudi tam svet nikoli ni izpolnil svojih obljub. Zato se ne bi zanašal na te ob, eh, zaveze sveta. Eh, te eh, obljube sveta niso vredne niti papirja, na katerem so napisane. No, kako daleč pa smo prišli in kam bomo šli. Mislim, da moramo ustrajati na leto 2013. Do takrat moramo stvari rešiti. Nobenih eh, če in ampak. Ne sme se zgoditi, eh, da bi <laughs> potem eh, ubili še kakšnega vodjo Al-Kajde, pa bi potem ponovno se pojavilo varnostno tveganje, pa bi bil to novi izgovor. Zagotovili moramo tudi to, da kar smo doseči z screeningom. Eh, E, to se izvaja, kajti države članice, ki želijo tudi to odložiti. In potem moramo tudi izde, e, se pogovarjati z e, ZDA, tako da ne bodo ZDA preprečevale e, bilateralno nekateri držav članic in potem izmaknile predlog izpod nog naše eh, zakonodaje. Torej, poglejmo si to pozabimo, kaj eh, svet razmišlja. Poglejmo si, kaj je tu problem, skušajmo rešiti to vprašanje za ZDA, da ne bomo v isti situaciji. Mislim, da smo sedaj eh, v situaciji, ko sploh nimamo izbire. Hobsonova izbira je to. Ampak naj vam povem. To je postilo zelo, zelo gre na kokus v ustih tega odbora. Članice lahko strinjate ali pa ne, ampak reakcije, ki sem jih jaz slišal in eh, ukrepanje sveta in drugih, vse to je postilo zelo, zelo, uh, zelo gre na kokus v ustih odbora. Gospod Reuter, gospa Lichtenberger, je to postopkovne vprašanje? Če je mogoče v odgovor gospodu Reuterju. ali bi lahko govorili o vulkanskem pepelu. Ali smo pripravljeni? Ali se pravi, se vračamo k eh, odvračanju tveganja? No, eh, nadaljuj če že najprej odgovori na varnostna vprašanje, potem bomo pa eh, govorili tudi o vulkanskem pepelu, če bomo še imeli tolmače. Izvoli. Gospod predsednik, hvala. Najprej mi dovolite, da se zahvalim vsem članom tega odbora. Za, ne bom rekel za razumevanje, ampak za zelo umirjeno razpravo. Umirjeno glede na to, kakšni so verjetno vaši občutki. Dovolite mi komentirati samo nekaj e, vprašanj. Naj začnem s tem, kar je rekel gospod De Grandes. Mislim, da moramo zagotoviti, da bomo še naprej akter kot Evropska unija in to v varnostih in ne smemo popustiti tendencam, eh, enostranskim tendencam posameznih držav članici. Potem uporaba klauzule opt-out je način za ponovno nacionalizacijo evropske varnostne politike če imate 25 držav članic in če bi vse uporabljale opt-out klauzulo, naj vas spomnim, tudi v pogajanjih ste nekaj dobili. In sicer države članice morajo obrazložiti opt-out, komisija pa ima pravico preverjati opt-out. Ampak, če se človek znajde pred 25 državami članicami, ki se odločijo za opt-out, si lahko predstavljate, kako težek proces je to. Uh, kako eh, dejansko eh, spodbijati ali preverjati, kaj države članice delajo, ugotavljati, ali gre za finančne ali za varnostne razloge. In eh, na to smo računali pred 29. aprilom. Rekli smo nekaj držav članic, ki se bojo odločile za opt-out, te bomo dali na sodišče, ampak za 25. je pa to težko. No. Prva stvar. Zagotoviti moramo, da ostane evropska varnostna politika evropska. Potem, potem je tu, tu še vaše dovoljenje, ali lahko odložimo. Potem je druga akcija, mogoče ne tokrat, to je mogoče najboljši način. Potem je pa tu še mehanizem, ki pravi, eh, Zaupanje je dobro, kontrola je boljša. Edino pravo vprašanje, vidim, da ste nekoliko odstopali od vprašanja, ali obdržimo rok 2013 ali pa to pustimo odprto in ne določamo nobenega roka za odpravo nadzora nad tekočinami. če se spomnite istih stvari kot jaz, potem veste, da je bilo veliko nasprotovanja leto 2013. Parlament je bil proti leto 2013, zato smo ta umestni korak predvideli. Leto 2013 je leto, ki je bilo sprejeto na mednarodni ravni. Imamo izjave ZDA, Kanade, Avstralije, EU, Vse te izjave pravijo, želimo opustiti nadzor nad tekočinami do leta 2013. Predlagam, da ne opustimo tega datuma, ampak naredimo to, kar nam je eh, rekel gospod Goš. Leta 2012 se moramo srečati in ugotoviti, ali je stvar res realistična, ali je leto 2013 realistični rok, ali imamo opremo to moramo narediti, kajti v bistvu želimo vsi olajšati življenje potnikom. Ne želimo, da bi eh, morali vleči stekleničke iz svojih kovčkov in dokazovati, da imajo samo 100 ml. In moramo videti, kje bomo leta 2012, To je pristop, ki ni samo pristop EU, ampak je to pristop širše skupnosti. Torej, cela širša svetovna skupnost si želi olajšati potniški promet. Torej, opcijski sistem za sedaj, kar zadeva eh, nadzor nad količinami 2013 naj ostane kot rok in države članice naj se z zakonom obvežejo, da bojo spoštovali rok 2013. Delovna skupina, sestava te skupine, sem razumel, industrija mora biti zastopana v določeni meri, kako bomo to naredili, feedback od parlament morate dobiti, zaveza ZDA v zvezi z rokom 2013 in vidim, da veliko krat, da bom veliko krat eh, moral priti sem in bom poročal, kje smo. <clears throat> Nisem prepričana, eh, kako bo zgledalo, to zgledal ta velik shod leta 2013. Eh, Zdaj sicer le si lahko predstavljam, da seveda odbor se bo sestajal in uh, seveda to me tudi kar skrbi, eh, kako naj se postavimo, kako, katera bo uloga tega odbora, ki naj nastane leta 2012, ki naj vključuje predstavnike industrije in tako dalje. Kam bodo šli? A, sem k nam, ali leta 2012 in 2013, a v redu, v redu, dobro. Ja, tako si jaz to predstavljam zdaj bi predlagali, da spremenimo obstoječo zakonodajo, ohranimo v roku 2013, delo opravimo v delovni skupini, pridemo k vam leta 2012 in vi lahko ocenite, če se vam zdi, da je vse skupaj smiselno. To je prava pot, da pridemo do tega rezultata in to bi bil način postopanja. To je moj predlog. Torej, da ohranimo rok 2013, si se dogovorimo, da seveda. Eh, do leta 2013 bomo dejansko opustili ta nadzor nad tekočinami in to na podlagi priporočil komisije, delovne skupine in seveda mednarodnih razprav, ki bodo potekale in na podlagi mednarodnih izjav, seveda, ki jih bomo imeli do takrat. Kaj gospod Zasada, čisto na kratko, res čisto na kratko, ker bi želeli slišati še nekaj v zvezi z pepelom. Ja, čisto na kratko bi postavil neko vprašanje, zelo pomembno vprašanje. Prvo eh, je naslednje. Kolikor ste seznanjeni pri komisiji, ali obstajajo skeneri za tekočine, ki so sposobni razlikovati med varnimi in nevarnimi tekočinami in koliko to stane? Mašin certificirat worden sind von, äh, von... Ja, sicer obstaja nekaj takih naprav, ki imajo certifikate za kontrolo nad različnimi kakovostmi tekočin. Torej, kakovost A in B obstajata, ampak mislim, da mm, letos še ne razpolagamo s tem, kaj pa pepel. Matthew, v redu, izvolite. cena. Ja, ko govorimo o roku 2014, jaz predlagam, da je to pač eh, rok, ki si ga zadamo, ker eh, vsaj moramo razpolagati z neki časa, da bomo obveščeni, če bomo to izvajali ali pa ne. In predlagam torej, da jasno postavimo naše zahteve za leto 2012, kajti eh, dejansko nimamo več veliko časa za odzive, ampak bi si želeli, da se lahko o tem pogovorimo tudi v tem odboru. Morda bi se lahko povrnili tudi k temu, kar je bilo ravno kar povedano. Morda bi radi slišali nekaj več eh, strani sveta, bolj eh, odločno stališče strani komisije, prav tako radi bi vedeli, kaj misli parlament, ampak mislim, da tukaj moramo jasno povedati, kaj pričakujemo že leta 2012. Zdaj pa pepel. Okay, uh, uh, basically... Predsednik. Mislim, da se moramo naučiti nove besede. To je mm, ime grozvetan. In to je ime uh, vulkana, ki je izbruhnil na uh, Islandiji. Razmere, to se je dogodilo sicer že v soboto zvečer, v nedeljo smo opozorili eh, na, to, na te izredne razmere in sicer Eurocontrol, EASO, države članice in trenutno dejansko nadzorujemo splošne razmere, kar zadeva potem tudi a, eh, količino pepela, ki je še vedno v zraku. Imamo občutek, da V Evropski uniji smo eh, tokrat eh, se odzvali hitreje, ker smo že razpolagali z ustreznim eh, mehanizmom za izredna stanja, kar smo se naučili iz dogodkov lanskega leta. Mm, morda se bodo še enkrat postavljale vprašanja, ki so povezane z omejitvami letalskega prometa, z vprašanjem potniških pravic. Stvari se sicer naglo spreminjajo, nimam eh, najnovejših podatkov, to da v tem trenutku je videti, da razmire niso enake tistim, s katerimi smo se soočali lansko leto v glavnem letalski poleti potekajo nemoteno po večini evropskih držav. Evropske države se držijo postopkov, o katerih smo se že pogovorili z njimi in so bile potrjene tudi v kontekstu IKA. Eh, se pravi, da eh, smo se odločili tudi za pristop, ki temelji na ocenjevanju tveganja in na analizi, ali naj letimo ali ne. Torej, mislim, da lahko rečemo v določeni meri, da vulkani bodo vedno obstajali, ampak v zadnjem letu smo se naučili, kako se eh, lotiti teh dogodkov in sicer predvsem na bolj usklajen način. To je vse, kar vam lahko povem v tem trenutku. Če se pogovorite z vremenoslovci, vam bodo dali ničkoliko različnih napovedi, kar zadeva disperzijo tega, tega oblaka pepela. Mor Ampak vse napovedi spremlja določena mera previdnosti. In seveda, vedno bodo dodali to v skladu z našim trenutnim znanjem in uh, podatki. Ampak mislim, da smo dokazali, da smo sposobni bolje usklajevati stvari, kot smo eh, to počeli lansko leto. Torej, kriza sicer obstaja, postopki so že na mestu, uh, razprave potekajo, države članice se usklajuje, podpredsednik Kalas je v stiku z mačarskim predsedstvom v zvezi s tem vprašanjem, pogovorili so se tudi z nekaterimi ministri, ki so bili najbolj prizadeti s tem in to je vse, kar lahko povedemo, po, tem, povemo v tem trenutku. Mislim, da se jo lahko nadaljujemo v angleščini, pravi predsednik, eh, zahvaljujemo se tolmačem za njihovo pomoč. Anybody, uh...